Liebe Kolleginnen und Kollegen, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, rad bi prisrčno pozdravil kandidata za komisarja za promet in vesolje Maroša Ševčoviča in mu zaželel veliko uspeha na današnjem zaslišanju. Po poslovniku je namen zaslišanja ta, da parlament oceni splošno usposobljenost kandidata za komisarja kar se tiče osebne neodvisnosti in angažmaja za Evropo. Poleg tega je potrebno preveriti strokovno znanje na posameznem področju in komunikacijsko sposobnost. Naj opozorim še, da na našem zaslišanju sodelujejo tudi poslanci odbora ITRE, ki ga bodo spraševali o vesolski politiki in ITRE je pridružen odbor. Poleg tega bi rad spomnil še, da je gospod Ševčovič že odgovoril na pisna vprašanja in vprašanja so bila v vseh jezikih razdeljena vsem poslancem. Tudi zato hvala lepa. Preden dam besedo kandidatu za komisarja, pa bi rad izkoristil priložnost, da podam še nekaj pripomb glede postopka danes. Naše zaslišanje bo delovalo po načelu ping-pong. To pomeni, da bodo po vprašanjih sledili neposredno odgovori. Imamo dva kroga vprašanj in odgovorov. Najprej krog koordinatorjev bo razdeljen v enote petih minut. Potem pa še vsi ostali poslanci, kjer boste imeli časa tri minute. In ura se bo odštevala. Torej, vedite, časa ni veliko, čas bomo ustavili, ko bo, ko se bo, čas bomo sprožili, ko se bo začel in če se govornik ne bo držal časa, ga bomo prekinili. To velja tudi za kandidata za komisarja, tako da prosim, da se držite odmerjenega časa. V prvem krogu bo vsak koordinator dobil pet minut. Koordinatorji lahko zastavijo vprašanje največ dveh minut, kandidat za komisarja pa je naprošen, da takoj odgovori ne sme pa porabiti več kot tri minute za odgovor. Torej, to je potrebno vedeti. Daljše kot bo vaše vprašanje, krajši bo odgovor. Vemo, da je jedrnatost pomembna. Bomo videli, če nam bo uspelo. Če bo potrebno in če nam bo dovoljeval čas, če ne bo izčrpan, bom dovolil dodatno vprašanje, na katerega bo potrebno takoj odgovoriti. Če bi pri dodatnih vprašanjih se morate navezovati zgolj na temo, ki je bila tema prvega vprašanja in ne smete odpirati novih tem. Če se bi to vseeno zgodilo, si bom kot predsednik dovolil prekiniti koordinatorja. V drugem krogu ima vsak poslanec tri minute časa za vprašanje in odgovor. Tudi tukaj, vedite, krajše kot je vprašanje, več časa ima kandidat za komisarja za obsežen odgovor. V drugem krogu pa lahko dovolim dodatno vprašanje le, če ostane vsaj še minuta od treh skupnih minut. Za konec naj upozorim na to, da je tolmačenje na voljo vse uradne jezike. Vsi govorniki lahko torej govorijo o svojem maternem jeziku in sam lahko tudi seveda govori, odgovarja v maternem jeziku. Vendar pa, Pomislite tudi na tolmače. Ne govorite, prosim, prehitro, tako da bomo lahko vse temeljito in ustrezno pretolmačili. Celotno zaslišanje se prenaša v živo prek parlamentarne internetne strani in bo kasneje na voljo tudi kot video. Tudi na Twitterju pod EP Hearing 2014 nam lahko sledite in razpravljate skupaj z nami po vseh teh praktičnih pripombah glede poteka zaslišanja bi rad dal besedo kandidatu za komisarja Marošu Ševčoviču, dobi največ deset minut za uvodne besede. Gospod Ševčovič, veseli nas, da ste tukaj z nami, glede, da boste govorili glede mobilnosti v Evropi. Želimo si, da zaščitimo okolje, zagotovimo mobilnost in da se Evropa dobro razvija. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Drage gospe in gospodje. Gospod predsednik, ko, se, ko sva se srečala prvič, ste mi dejali, kako pomembna je za vas transport trajnostna Evropa, kar se prometa tiče. In govorili ste tudi o svojih prizadevanjih glede Evropske kolesarske steze železna zavesa. Tako da je potrebno povedati, koliko skupnega imava s predsednikom odbora. Oba so živela za železno zaveso, jaz v Bratislavi, predsednik pa v Berlinu takratna delitev Evrope je nekaj, kar si današnji ljudje v Evropi težko predstavljajo. V zadnjih 25 letih smo doživeli, doživeli resnično zgodovinske spremembe. Verjetno je bilo prav področje prometa najbolj prizadeto zaradi hladne vojne. Zato bo moja prednostna naloga odstraniti še obstoječe razlike z bolj očinkovitim izvajanjem čez evropskih omrežij. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, tako kot vi sem, se tudi, sem tudi jaz kandidiral za Evropski parlament in sem bil tudi izvoljen. Tako da sem se, tako podobno kot vi, sestal z mnogo državljani in vem, katera področja evropske politike so za njih najpomembnejša. državljani so mi potrdili, da je dobro delujoča prometna infrastruktura za njih še prav posebno pomembna. Evropski parlament je za dokončanje čez evropskih prometnih koridorjev uspel potrojiti sredstva. In moram reči, da je to najboljši dokaz za državljane. Transport gospod predsednik. Promet in mobilnost sta v središču evropske integracije. Mislim, da je Evropa v 21. stoletju taka, da si zasluži prvovrsten prometni sistem, če želimo ostati vodilni pri okolju prijaznem, varnem in modernem prometu in logistiki. Z drugimi besedami, moramo biti trajnostna hrtenica naše družbe. Gospodarska rast in ustvarjanje dostojanstvenih dobrih delovnih mest je prednostna naloga številka ena Junkareve komisije. In mislim, da bodo skupna prizadevanja na tem področju prometa in vesolja lahko znatno prispevala k dosegi tega cilja. Z vami bom trdo delal, da bi izpolnil obljubo predsednika Junkerja, da bi ustvarili 300 milijard evrov naložbenega svežnja, tako da bomo uporabili inovativni pristop pri vzvodenju evropskih skladov in da bomo to namenili modernizaciji evropske infrastrukture. Zato potrebujemo dobre projekte. Moramo pospešiti naše sodelovanje z Evropsko investicijsko banko in moramo najti tudi dober odnos z zasebnim sektorjem, da bomo začeli postopek dviganja Evrope iz krize in da bomo zagotovili Evropi prvovrstno infrastrukturo, ki jo potrebuje za 21. stoletje. In seveda moramo to storiti z jasno vizijo da bi pripravili Evropo ne za to, kar je potrebno danes, ampak da jo pripravimo za to, kar prihaja, kar bo potrebno čez 10, 20 ali 30 let. To pomeni, da moramo razviti inteligentne prometne sisteme in moramo imeti v polni meri intermodalne celovita omrežja, ki temeljijo na satelitski in digitalni tehnologiji. Potrebujemo nove storitve in proizvode, ki bodo dolevali, dovoljevali evropskim državljanom in podjetjem, da imajo izbiro trajnostnih prometnih možnosti, ki jih lahko dostopajo samo s pritiskom na gumb na pametnem telefonu. 70 odstotkov državljanov Evropske unije živi v mestih, in promet vedno bolj vpliva na kakovost njihovih življenj, pa naj si hodijo, kolesarijo, vozijo avtomobil ali se peljejo z avtobusom. Zato potrebujemo prometni sistem, ki temelji na najbolj inovativnih rešitvah. To bo Evropi spet vrnilo konkurenčnost in bo ustvarilo veliko modernih delovnih mest za mlade in bo tudi zagotovilo stabilnost 11 milijonom predanih delavcev na prometnem področju, ki že delajo na tem področju. In končno potrebujemo tudi prometni sistem z najvišjimi standardi za varnost in uspešnost. In kako lahko dosežemo to vizijo? Kje začeti? Omenil sem že TNT omrežje in rad bi vam zagotovil, da če dobim vašo poteditev, bom v neto zagovarjal dobro izvedbo teh projektov. Delal bom na vseh koridorjih, skušal bom premagati vsa oska grla in ne bom okleval ko bom uporabljal pravilo ali sredstva uporabite ali pa jih izgubite. Prav tako sem pripravljen sodelovati in trdo delati z vami, začenši s predlogi, ki so že pred nami, to je naprimer četrti železniški svežen in enotno evropsko nebo. Tukaj mislim, da lahko dosežemo znate napredek. Prav tako bi vam rad zagotovil, da se v polni meri zavedam socialnih občutljivosti in pomislekov glede teh dosejo. Moj predlog, kako se tega lotiti, je, da okrepimo družbeni dialog. Skupaj s socialnimi partnerji bomo skušali posodobiti prometno industrijo, seveda ne na račun že uveljavljenih socialnih standardov. Večino pozitivnega razvoja v evropski prometni industriji se ne bi zgodilo, če bi Evropska unija ne bila kot edina globalno gledano zahtevala visokih pravic za potnike v vseh načinih prometa. In pripričan sem, da smo tako pritisnili na podjetja, da so prenehali s praksami, kot je spreminjanje načrtov potovanj v zadnjem trenutku ali prekomerne rezervacije. Spoštovane poslanke in poslanci, enotni evropski prometni prostor mora vključevati vse oblike in načine prometa. Prav tako moramo doseči medoperabilnost železniškega sektorja in moramo tudi premagati ovire, kar se fragmentacije tiče. Uporabiti moramo Evropsko železniško agencijo, da se bomo znebili 26 tisoč različnih nacionalnih pravil, ki blokirajo ta sektor in moramo uporabiti ja, skupna podjetja, kot je Shift to Rail, da bomo oblikovali jutrišnji medoperabilen železniški sistem. Skupaj moramo zagotoviti, da bodo železnice zagotavljale zanesljive, visokokakovostne, učinkovite, stroškovno učinkovite storitve za naše državljane in podjetja. Prav tako bomo pomagali našim podjetjem na področju železniške industrije, da bodo ohranili svojo močno vlogo globalno gledano. Prav tako verjamem tudi v enotno evropsko nebo. Mislim, da ne, moremo, da ne smemo izgubljati vsako leto 5 milijard porov, zato ker ne moremo ustvariti doslednega, koherentnega evropskega zračnega prostora in moramo zato prisiliti in morajo zato letala leteti dlje in zato proizvajajo več emisij CO2. Ogledati si moramo učinkovitost letališč in si ogledati tudi sosedstvo, naprimer Bližnji shod, kjer imamo zelo močno konkurenco. Če ne bomo sprejeli pravih odločitev, bomo k malu imeli pomankanje ustrezne zmogljivosti v Evropi. Zato moramo tudi zračno industrijo pripraviti na ta izziv. Kot veste, Cezar opravlja odlično vlogo in aplikacije, ki, menijo, ki menim, da bodo z našim satelitskim potencialom tisto, kar nas bo ohranilo na vrhu konkurenčnosti in varnosti. Kot veste, je Evropa največji trgovinski blok. Včasih pa pozabljamo, da okrog 75 odstotkov izvozov, našega izvoza in ovoza se prenaša z ladjami in to prevaža največja flota na svetu. 40 odstotkov svetovnih ladij je v evropski lasti in tri evropska pristanišča so med največjimi pristanišči na svetu. Zato se moramo osredotočati tudi na ta sektor. Zagotoviti moramo, da bo tudi ta sektor v polni meri integriran v ta medmodalni skupni evropski prometni prostor. To pomeni, da bomo posodobili infrastrukturo pristanišč in jo povezali s čez evropskimi koridori. To pomeni, da bo evropski sistem pomorskega prometa končno postal resničnost. Sistem brez ovir. Prav tako moramo najti pot proti emisijam toplogrednih plinov in onesnaževanju zraka. Tukaj moramo doseči globalni dogovor, dejavni moramo biti v mednarodni pomočki organizaciji in tudi v IKAO. Tukaj so države članice članice. Sodelovanje na tem področju bo ključnega pomena. Ko iščemo nov potencial, pa moramo več pozornosti nameniti tudi celinskim plovnim potem. Veliko krat bi lahko te ponudile najboljše rešitev za onesnaževanje, zmogljivost in dostopnost. Vendar pa industrija je tukaj zelo razdrobljena. Flota je zastarela in plovne poti, kot je Donava, se uporabljajo samo 15 odstotno. Najades program lahko vdihne novo življenje tej industriji in pomaga MSP-jem k boljšemu delu in bolj konkurenčnemu delovanju na tem področju. Če mi dovolite, spoštovane poslanke in poslanci, bi rad končal ta krok eh, različnih načinov prometa s cestnim prometom. 72 odstotkov potnikov se prevaža z avtomobili, 45 odstotkov tovora se prevaža s tovornjaki po Evropi. To je velikanski sektor in tudi izziv, ravno tako velik. Morali bomo bolje organizirati cestni promet, tako da ne bomo nadaljevali s prakso, ko ena četrtina tovnjakov vozi praznih po naših avtocestah in zgubimo procent BDP-ja vsako leto zaradi zastoja. Potrebujemo inteligentne aplikacije, potrebujemo dobro uporabo načela, onesnaževalec in uporabnik plačuje, tako da bo infrastruktura v dobrem stanju in bomo industrijo prisilili, da bolj učinkovito organizira delo. Prav tako menim, da moramo poglobljeno in celovito si ogledati različne, različno uporabo doseženih pravil, glede naprimer tudi kabotaže. Potem pritisk na industrijo, da naj zmanjšajo zastoje, hrup in emisije CO2 se bo povečeval. Zavezan sem temu, da bomo uporabljali nove tehnologije za to, da se soočimo s temi vprašanji. Odločno verjamem, da nam bo napredek na tem področju pomagal zmanjšati tudi žrtve v cestnem prometu. Kajti 26 tisoč žrtev na leto je zelo, zelo visoka številka. To je popolnoma nespremljivo za me in mislim, da tudi za vas. Kompromisa, kar se varnosti tiče, ne bo za vse načine prometa in Evropa bo še naprej najbolj varno prometno področje na svetu. Prepričan sem, da bomo kmalo videli več pametnih vozil, ki se bodo lahko pogovarjali med sabo na cesti in bomo lahko uporabljali, uporabljali alternativno energijo, ki jo bo nudila evropska infrastruktura. To je pot naprej. Če pa želimo to doseči, moramo ponuditi pravi zakonodajni okvir in evropsko infrastrukturo. To vključuje tudi naše vesoljsko omreže, ki bo lahko olajšal uporabo te tehnologije. Hey, Vesel sem, da lahko znova združim vesolje in promet. Vesolje se približuje uporabnikom. To je še posebej pomembno, ker bodo naslednja leta ključnega pomena za vesolsko Evropo. Do leta 2020 želimo zagotoviti ustrezno vesolsko infrastrukturo, s katero bomo lahko uporabnikom ponudili storitve Galileo in Kopernikus. Unija bo tako v orbito poslala več kot 30 satelitov, naj ponovim, 30 satelitov v naslednjih petih letih. Evropa ima zelo močno industrijsko bazo, eh, tudi tehnološko bazo in potencial vesolskih programov je okrepiti konkurenčnost, spodbuditi raziskave in inovacije ter ustvariti rast, ustvariti visoko kvalificirana delovna mesta. Ne smemo pozabiti, da je bistvo vesolja storitev državljanom in državljankam, ko uporabljajo telefone, ko opravljajo finančne transakcije, ko eh, letijo z letali, ko jih zanima, kakšno je vreme. V vseh teh primerjih se eh, lahko zanašajo na vesolsko infrastrukturo. 7 odstotkov evropskega eh, BDP-ja izhaja oziroma je odvisnega od svetovnih sistemov za satelitsko navigacijo. Seveda brez težav ne gre. Gre namreč za zelo ambiciozne projekte. Tisti incident avgusta, ko je prišlo do težave pri strelitvi enega od satelitev Galileo, nas ne sme preveč potreti. Ravno nasprotno, na ta način bomo lahko ukrepili uh, naše projekte in išli iz te krize. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Promet se dotika vseh. Promet je hrbtenica moderne družbe. Evropska prometna industrija in logistika sta prikaz evropskega inovativnega duha. In če bom poterjen z vaše strani kot komisar za promet in vesolje, bom sodeloval z vami pri gradni tega globalnega vodilnega položaja. Uporabil bom vsa orodja, ki jih imamo na voljo, zato da bomo ustvarjali delovna mesta, da bomo zagnali gospodarstvo in da bomo zaščitili okolje. Hvala lepa. Danke, hvala lepa, gospod Ševčovič. Hvala lepa predvsem za to, da ste tudi nakazali, da obvladate jezike. Govorili ste v štirih jezikih in to, da ste vodoma začeli v nemščini, v mojem maternem jeziku, tega sem se prav posebno veselil. Tako sedaj pa prvi krok koordinatorjev, besedo dobi Vim van de Kamp. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisar, zaenkrat, če ne govorite nizozemsko, ampak mislim, da se lahko tudi za to prizadevamo. Želim vas toplo pozdraviti v imenu skupine ELS tukaj v parlamentu. Z vami želimo sodelovati pravično in ambiciozno. Brez prometa je namreč vse statično. Tudi evropsko gospodarstvo. Imam tri vprašanja. Najprej bela knjiga, časovni načrt za enotni prostor za promet. Boste sprejeli prioritete, ki so bile sprejete, ali boste spremenili? Kakšni so vaši načrti? financiranje projektov TNT. To ste že omenili. 300 milijard eh, gospoda Junkerja ste tudi omenili. Koliko denarja, koliko, kakšen delež teh 300 milijard boste namenili uh, projektu TNT? Želimo številke. Gospod predsednik, še eno zapleteno vprašanje je pred nami. Sodelovanje z drugimi komisarji in drugimi generalnimi direktori. komisar za promet je pogosto v težavah, zato ker eh, prevladajo drugi tisti za konkurenčnost, eh, naprimer, kljub temu, da je ravno promet tako pomemben za našo družbo. Nekaj sekund še imam, eh, gospod predsednik. Zanima me nekaj v zvezi z ljudmi, z omejeno mobilnostjo. Nekaj smo že naredili z, eh, na področju železnic, na primer, kakšni so pa vaši načrti. Toliko z moje strani, nisem želel uh, iti predaleč. Da ste se držali odmerenega časa. Gospod Ševčovič, prosim. I, Dutch, I, I... Izboljšal bom tudi mojo nizozemščino, obljubim vam. Sedaj pa vaše vprašanje. Ko sem se s kolegi iz komisije pogovarjal o tem, kako spostaviti časovni načrt za naslednjih pet let, sem prišel do naslednjega zaključka. Prej, kot pripravim revizijo bele knjige, bolje bo to za vse. Mislim, da smo se tega naučili v zadnjem času. Bela knjiga je na mizo prišla prepozno tekom zadnjega zakonodajnega sklica, zato smo morali tudi zakonodajne projekte prilagoditi. Obljubim vam, da bom čimprej revidiral to belo knjigo. Zaenkrat smo zabeležili veliko napredka, 24 od 40 ukrepov iz bele knjige smo že začeli izvajati in na tem mestu lahko povem, da je to tema, o kateri se bom pogovarjal s kolegi iz komisije. Celotna komisija mora namreč takšen velik projekt podpreti, na to pa se bomo o tem pogovarjali tudi z vami. Glede omrežja TNT in investicij v višini 300 milijard, 26 uh, eh, milijard je veliko denarja, ampak potrebujemo več denarja v Evropi. Dobri projekti za infrastrukturo, dobri projekti za razvoj, razvoj sodobnih sistemov, so projekti, v katere lahko ulagajo tudi ulagatelji iz zasebnega sektorja. Tukaj lahko začnemo s zasebno javnim partnerstvom. Tako lahko zberemo sredstva, ki ste jih tudi vi pomagali zbrati uh, v okviru zadnje finančne perspektive kakšne bodo podrobnosti, koliko sredstev bo namenjeno infrastrukturi, zaenkrat je to težko reči. Bo pa težko najti enako atraktivne projekte za eh, javno-zasebna partnerstva in podobno. Glede sodelovanja z drugimi generalnimi direktorati, eh, pa takole trenutno sem podpredsednik, uh, skrbim za sodelovanje med institucijami, tako da bi tu, tudi tukaj sodeloval uh, s kolegi. Sodeloval bom eh, z gospo Tisen in uh, vse to bomo upoštevali. Lepa, da ste se držali časa. Sedaj pa Ismail Ertuk. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani komisar. Najprej bi vas pozdravil v imenu socialistične skupine in vam želim veliko uspeha pri zaslišanju kar k vprašanju. To je področje socialnih pravic in uveljavljanja leteh. Gospod komisar, boste upoštevali socialne vidike kot pomembni faktor evropske prometne politike in dalje, ali bi mi pritrdili, da je uveljavljanje socialnih pravic treba izboljšati po celotni Evropski uniji in če da, kako bi to izvedli? Drugo vprašanje govori o trajnostni mestni mobilnosti. Tukaj mislim, da je jasno, da mesta so vedno bolj pod pritiskom in da moramo poskrbeti za to. Kakšno je vaše stališče, spoštovani gospod komisar, kar se tiče urbane politike Evropske unije in kje vidite možnosti za izboljšave in kako boste to obravnavali? Naprimer, delitev avtomobilov Car sharing je zelo zanimiva pobuda, kako želi komisija spodbuditi uporabnike, da uporabljajo ta način. In potem še tretji svežen vprašan, tukaj gre za pristaniški svežen tržni dosob do pristaniške infrastrukture in potem tudi usklajevanje z državno pomočjo. Zanima me, kako bi podprli državno pomoč sektorsko gledano v pristaniščih in zanima me tudi, kako bi se izognili temu, da ne bi GD konkurenca skušala te ukrepe razveljaviti. In potem tako imenovani gigalineri, veliki tovornjaki, kako boste to reševali in potem še železniški promet v Evropi, kakšne konkretne ukrepe bo nova komisija izvedla za to, da bo zmožno novo zakonodajo Evropske unije zmanjšala porast stroškov za ta sektor. Gospod Čevčovič, prosim, beseda vaša. I will, I will try to be Poskušamo biti kratek in jedenat. Dobil sem zelo eh, veliko število pomembnih vprašanj. Najprej vprašanje socialnih pravic. Mislim, da moramo uporabiti eno samo pravilo v novi komisiji. Ko bomo pripravljali zakonodajo, ko bomo pripravljali ocene učinkov, si moramo zastaviti naslednje vprašanje. Kako bo to vplivalo na zaposlovanje v Evropi? Bomo s tem ustvarili nova delovna mesta ali bomo pa ustvarili zgolj težave za delavce na trgu dela? To bo eno izmed najpomembnejših načel tudi na področju prometa. Odkrito rečeno, če si pogledam zadnjih nekaj let, bi lahko naredili več, kar se tiče socialnega dialoga. Vem, da socialni dialog poteka, eh, vem, da je precej tehnične narave in včasih je treba za vzpostavljanje zaupanja v večji meri spodbujati takšen dialog. Mislim, da je z tega vidika sodelovanje s socialnimi partnerji bistvenega pomena. Sedaj pa še vprašanje pristanišču to je področje, kjer eh, moramo ponovno zgraditi zaupanje, okrepiti zaupanje. Za nami sta dve težki fazi, na mizi imamo tretji predlog. Sam sem pripravljen z vami sodelovati, pripravljen sem sodelovati tudi s socialnimi partnerji. Želim rešiti vprašanje pristaniš, ker so eh, pristanišča kraji, Eh, ki se odpirajo v svet. Povezati jih moramo z vse evropskimi omrežji in to ne velja zgolj za tri največja pristanišča. Vsa pristanišča v Evropi so del tega omrežja in lahko pomagajo eh, naši infrastrukturi. Trajnostna eh, mestna mobilnost. Večina evropejcev živi v mestih, večina nesreč se zgodi v mestih in večina izpustov CO2 nastane v mestih. Mislim, da je torej z tega vidika logično, da pripravimo jasne evropske politike za mesta, ampak nažalost eh, to ni mnenje vseh držav članic. Spoštovati moramo načelo subsidijarnosti, o tem se moramo pogovarjati z državami članicami. Odkrito rečeno, če naprimer pogledamo mnenje županov, ti si želijo evropskega pristopa, želijo si razvoja evropske platforme za eh, mestno mobilnost pro, eh, programa Siveta in tako dalje. V teh programih lahko izmenjamo najboljše prakse in rešimo ta vprašanja, ki so pomembna tako za državljane, kot tudi za okolje. Časa ni več, se opravičujem. <clears throat> Lepa, naslednji je Robert Zile. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej hvala za uvodne besede, gospod Šehčovič. V imenu skupine EKR se veselim dobrega sodelovanja z vami. tukaj v odboru vedno znova govorimo o koridorjih v zvezi z instrumentom za povezovanje eh, Evrope. Eh, stopnja sofinanciranja je 85 odstotkov, to je precej visoko. Pravila pravijo, da po letu 2016, če projekti ne bodo izvedeni, da bo morala komisija ta sredstva za te projekte, ki ne bodo izvedeni, uporabiti za druge projekte. Imamo druge dele teh eh, ključnih omrežij, ki se izvajajo eh, zgolj v enih državah članicah. Predvsej lažje je izvajati eh, ključna omrežja za eno državo, kot za tri, štiri ali pa pet držav. Kaj boste naredili kot komisar za to, da bi povezali te koridorje, ki povezujejo Evropo? Na to civilno letalstvo. Imeli smo sankcije zoper Rusijo in eh, Rusija se je na to odzvala. Nekatere letalske družbe ne smejo preletavati sibirskega zračnega prostora. Vemo, da je to v nasprotju s Čikaško konvencijo, ampak Rusija še vedno uh, služi veliko denarja zaradi te uporabe uh, sibirskega zračnega prostora. A menite, da je nastopil pravi čas, da tudi mi pripravimo recipročne ukrepe, da pritisnemo na njih in da, jih eh, ne, da jim ne dovolimo, da služijo na ta način? For, for both... Najlepša hvala, gospod Žile, za o, ta vprašanja. Glede koridorjev je po mojem mnenju največja težava, še posebej v srednji ter vzhodnji Evropi, stopnja absorpcije. Leto 2016 bo bistvenega pomena. Pokazati moramo, da smo resni, da smo pripravljeni delati. Če ne držimo obljub, če se ne držimo časovnice, se moramo zavedati, da drugi v Evropi prav tako potrebujejo denar. Ne smemo se znajti v situaciji, v kateri so nekatere države članice, eh, ko smo v naslednji fazi eh, finančnega obdobja in eh, je absorpcija zelo nizka. Sam bom zelo pazljiv glede uporabe načela uporabi sredstva ali pa jih izgubi. Vem, da je včasih težko izvajati vse projekte, tako da sem pripravljen pregledati vse projekte, vse sezname in države posvariti. Glejte, tukaj je težava, če ne boste pohiteli, boste izgubili denar. Ne nadzira me zgor komisija kot takšna, ampak vi vsi. Ta sredstva so izjemno pomembna, zato jih moramo uporabiti. In glede tega sem izjemno resen. Mislim, da nam lahko z vašo pomočjo uspe. Preleti Sibirije. Naši odnosi z Rusijo so izjemno zapleteni, ne zgolj politično gledano, ampak še posebej na področju prometa. Osredotočil se bom na sibirske prelete. To je vprašanje, s katerim se ukvarjamo že leta in leta. Slišali smo veliko obljub. Na zadnje so nam Rusi obljubili, da eh, bodo odpravili ta plačila, preden se bodo pridružili svetovni trgovinski organizaciji in da bo vse v redu. Evropska podjetja pa danes plačajo več kot 300 uh, eh, milijonov evrov letno. Na to pa se uporablja ta denar za državne subvencije, za ruska podjetja, ki letijo na istih uh, relacijah. To ni pošteno. Upam, da bo prišlo do normalizacije odnosov med Evropsko unijo in Rusijo in sam si bom v veliki meri prizadeval za to, da bi prepričali naše države članice, da je za nas, evropejce, boljše, če govorimo v en glas, če imamo eno stališče, kar se tiče Rusije. Prizadevati si moramo za sporazum med Evropsko unijo in Rusijo glede preletov. Dajatve ki jih plačujejo evropska podjetja, niso v skladu z mednarodnimi sprejetimi eh, normami. Hvala lepa, zdaj pa Gezina Majsner. Da. Hvala lepa, predsednik. Gospod Ševčovič, pozdravljeni tudi strani liberalcev. Veselim se vaših odgovorov na moje vprašanje. Naj se osredotočam, tako kot vi, na splošno gledano, najprej na enotni evropski prometni prostor. Tega si vsi želimo. In še prav posebno bi rada spregovorila o prometu po vodi. Omenili ste pomen pristanišč in veseli me, da ste govorili tudi o cenijskih plovnih poteh. Veliko se govori o železnici kot razbremenitev za cesto, malo pa se govori o celinskem plovnem prometu. Imamo železniški svežen, to je torej samo osredotočene na manjši del tistega, kar je bilo možno. Dejali ste, da je samo 15 odstotkov tistega, kar bi lahko izkoristili pri carinskih plovnih poteh izkoriščenih. Torej je veliko potencijala in sedaj moje vprašanje. Še prav posebno, kar se teh voda tiče, zadeve niso enostavne, potrebno je spremeniti jeze, zgraditi mostove in spremeniti še marsikaj drugega, kot tudi v Nemčiji. Kako vidite možnost za dosego tega, glede na to, da obstaja zelo veliko težav pri izvajanju? Naprimer, Straubing-Filzhofen na Donavi, kjer je bilo kar nekaj tudi protestov državljanov. In tukaj se potem prihaja do spora med nacionalnimi in lokalnimi interesi. In tudi na Elbi je precej težav za povezave med Nemčijo in Češko. Kako boste pritisnili na države članice, da bi dosegli napredek na tem področju, ki je zelo pomemben za okolje? Much, Najlepša hvala, gospa, za vaše vprašanje. Prav. Imate. Malce smo pozabili na te plovne poti. Zakaj? Po mojem, zato, ker je bila eh, flota zastarana, plovne poti niso bile dobro eh, urejene, ponavadi gre za mala podjetja, ki vodijo družine, gre za mikropodjetja, ki tam delujejo in eh, ta podjetja težko vlagajo velika sredstva v svoje delo, ne morejo igrati eh, na karto velikosti. Veseli me torej, da imamo na mizi nekatere predloge, kako pomagati tej industriji, ki veliko obeta gre za okolju prijazen, prijazno, eh, eh, okolju prijazen promet. Eh, če primerjamo naprimer izpuste CO2, če primerjamo povezljivost z najpomembnejšimi središči in pristanišči, takoj vidimo, da ima ta industrija veliko potencijala. Če me boste podprli, če mi boste pomagali, bom poskušal program Naja uporabiti, da bi okrepil to industrijo, jo ponovno zgradil. Poskušal bom pomagati tem mikropodjetjem, da prenovijo svoja plovila, da uporabijo nov, nov dizajn, ki je okolju prijazen in ki odraža tudi sodobne zahteve na tem področju. Seveda moramo sodelovati z državami članicami in to intenzivno. V porečjih je treba zagotoviti kakovostne plovne poti. Veste, da prihajam iz Bratislave, ki leži ob Donavi in veste, da imamo pomembne odnose s sosednjimi državami ravno zaradi tega potrebujemo evropski pristop. In vesel uh, sem bil, kako je bilo vse skupaj pomembno za uh, države, ki uporabljajo Donavo. S tem lahko ponudimo nove priložnosti mestom, uh, regijam in drugim naselbinam ob velikih rekah. Mislim, da moramo rešiti vprašanje državljanov, uh, tako da jih povabimo za mizo, da jim pokažemo, kakšen potencial ima takšna krepitev tega prometnega resorja, kako je to lahko dobro za eh, mesta in njih same. To moramo narediti. Ja, Hvala lepa, sedaj pa Merja Kilonen. Hvala predsedujoči, dobrodošli gospod Šivčevič. Guje NGL vam želi veliko uspehov. Tri vprašanja imam za vas. Najprej glede delovnih pogojev. Vse večje konkurenčnosti na svetovni ravi zaradi globalizacije v prometnem sektorju in prometnem trgu. In delovna mesta v prometnem sektorju naj bi se zmanjšala. pa bo vplivalo tudi na vzdržno mobilnost. Kako bi lahko zagotovili, da Evropska unija ne bo pospešila podcenjevanje evropskega znanja, izobraževanja in razpoložljivosti kvalificirane, motivirane delovne sile v prometnem sektorju, zlasti v letalskem sektorju. Tu imamo te nizkocenovne letalske prevoznike, ki se igrajo z varnostjo, skrivljajo skupna pravila in pravila glede plačil? Ali je Evropska komisija pripravljena izboljšati delovne pogoje, varnost v delovnih mestih, tako da ne bo socialnega dumpinga? In drugič, program komisije za razvoj zaposlovanja in naložbe in glede ciljev misij CO2 je pomemben. To Evropska unija potrebuje, da bi spodbudila rast in vitalnost. S prometno politiko res lahko podpremo ali pa preprečimo konkurenčnost Evrope, kot tudi dobrobit državljanov. Digitalizacija je v kratkem roku pokrila vse sektorje družbe. To je danes pomemben dejavnik za podjetja, za državljane v vsakodnevnem življenju, to je pomembno tudi za mobilnost, jano. ampak digitalizacija je še vedno v povojih prometnem sektorju. Možnosti pa se odpirajo in to se bo tudi znatno povečalo v prihodnosti. Žal imamo v Aziji in Ameriki nekatere, ki se mogoče bolj zavedajo priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija. Mislim, da lahko to storimo. Evropa lahko postane vodilna na celini, na morju, na kopnem, v zraku in tudi na železnicah, pristaniščih, na letališčih in izogniti se moramo socialnemu dampiku. Kako bomo spodbudili evropski prometni sektor, zato da bi bolje uporabili digitalizacijo naše možnosti, zato da bomo postali vodilni pri ustvarjanju naprednih interoperabilnih storitev v prometnem sektorju, kjer bomo res upoštevali uporabnike. Od kandidat za komisarja, sedaj je beseda vaša. Držite se časa odmerjenega, kajti vprašanje je bilo dolgo. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Strinjam se s pomisleki poslanke v parlamentu, kajti res je, če si pogledamo voznike, potem lahko vidimo, da bi radi imeli čez deset let 250 tisoč voznikov v Nemčiji. 40 tisoč voznikov na nizozemskem, čez deset let bo 30 odstotkov delovne sile v železniškem sektorju upokojeno. In res bi lahko veliko izgubili, to cenjeno znanje, ki ga imamo. Potem imamo 300 tisoč filipinskih mornarjev na evropskih plovilih, ker nismo mogli dovolj motivirati mladih pri nas doma. Ti pa so najbolj brezposelni. Sedaj po drugi svetovni vojni. Niso prevzeli teh delovnih mest, niso se zaposlili v prometnem sektorju. Torej, kaj moramo najprej storiti? Nekoliko moramo spremeniti percepcijo te industrije. Obrazložiti in predstaviti moramo ta sektor kot modernizacijsko orodje, kot industrijo, kjer res lahko delate z visoko kakovostno tehnologijo. Ta industrija obstaja zato, da bi lahko pomagala pri gradni prihodnosti. To moramo predstaviti v šolah. Sodelovati moramo s socialnimi partnerji na različnih ravneh. Seveda moramo vplivati tudi na delovne pogoje, pogosto je to najpomembnejše. Tako da se vprašamo, kakšna je socialna varnost, kakšne so plače, kako konkurenčni smo na trgu dela. To mora biti na tako privlačni ravni za mlade evropejce, da bodo ti nadomestili tiste, ki se bodo upokojili čez 10 do 15 let. Potem digitalizacija. Tu sem zelo optimističen, kajti vidimo, kako hitro se to razvija in kako bi bilo zelo koristno to povezati z vesoljem. Hvala lepa. Naslednja je Karima Deli. Hvala, predsedujoči, dragi kolegi. Preden bom šla na vprašanje, je res, da moram reči, da smo razočarani zaradi sestave komisije, katere devet žensk komisarke imamo. In tu v parlamentu smo se vedno borili za enakost. Ampak seveda, gospod komisar, vi niste krivi za to imeno zelenih, vam želim dobrodošlico. Sedaj pa nadaljujem eh, s vprašanjem francoščin, ker zelo dobro govorite francosko. Moje vprašanje so zelo pomembna. COP21 bo potekal ob koncu leta. Prihodnje leto, leta 2015, bomo imeli COP21 v Parizu in to bo jutri. Potem imamo podnebni vrh, ta je zelo pomemben za nas, ekologe. To gre za to tematiko o prometu, ki še ni dovolj vidna v podnebni politiki. To moramo poudariti, zato da bi se soočili s temi nujnimi okoljskimi vidiki. Potrebujemo jasen akcijski načrt glede podnebja v prometni politiki. Svet in komisija sta podprla veliko različnih projektov, ampak to ni korisno. Recimo, tu imamo uh, kanal Severne Sine, tu imamo do 40 odstotkov izdatkov za te projekte. Ti projekti so nekorisni, so pretirani, stali bodo 30 milijard evrov, ko pa bi danes lahko imeli tudi voljo, da bi uporabili ta sredstva za to, da bi lahko so povezali evropsko mrežje kot ste rekli, prometni stroški so srč vsakodnevnega življenja državljanov. Recimo, zelo konkretna primer. 8 milijonov francozov v Franciji nima dostopa do prometa. Nimajo dostopa in tu vidimo, kako razsežen je ta pojav danes. Razrašča se posod po Evropi. Zakaj želita komisija in svet delate na tem projektu. Torej, gospod komisar, moja vprašanje je enostavno. Kako lahko komisija financira tako nekoristne projekte, kot so ti, ko pa imamo evropske mehanizme RTRT? Tu ne poznate proračunskih posledic, gospodarske vzdržnosti teh projektov. Ne veste, kakšne bodo okoljske posledice. Potem še eno jasno vprašanje. Kako lahko komisija poskrbi za ta protislovja, kajte tu naj bi spoštovali 3 odstotke BDP-ja, kar določa pogodba, po drugi strani pa imamo proračunsko uravnoteženost teh projektov in to je naloženo nekaterim državam. Hvala, hvala lepa, gospa Deli, za prisrčno dobrodošljico. Če mi dovolite, bom odgovoril v angleščini zaradi terminologije tega novega področja to je še nekoliko omejeno, ampak prepričan sem, da bova delala skupaj in potem bom izboljšala terminologijo na tem področju, kajti to je precej specifično področje, tako pomembno. Povsem prav imate, ko pravite, da bo prihodnje leto zelo pomembno. Vrh v Parizu bo bistvenega pomena. Čudi lahko Evropa vedno stori več in verjetno veste, kako ambiciozni smo bili. Še vedno počnemo veliko več kot naši globalni partneri. Sedaj je napočil pravi čas za to, da uporabimo vse argumente, da jih prepričamo, da se nam morajo pridružiti pri tem globalnem trudu za znižanje emisij CO2, zato da bi lahko bolje poskrbeli za našo zemljo. Kolega gospod Potočnik vedno pravi, da bo planet preživel, ampak ali bomo mi ljudje preživeli po tem, kar smo storili? na zemlji in sem na isti strani kot vi, strinjam se z vami, biti moramo biciozni. Jasno moramo pokazati, da to razumemo na globalni ravni prihodnje leto v Parizu. Zato je bilo predvsej spodbudno, ko sem videl toliko osebnost v New Yorku v zadnjih dneh. Zrekli so politične zaveze tem ciljem in upam, da se bo to sprevrglo v prava konkretna dejanja in da bomo to videli tudi v Parizu. Sedaj pa okoljski načrt, to vidim tu na listu in to poznate, ker ste strokovnjakinja. Tu imamo različne cilje glede okolja 2020, 2030 in kot veste, smo bili pri nekaterih ciljih bolj uspešni kot pri drugih. In če govorimo o prometu, potem mislim, da smo dosegli najboljše rezultate preko uredbe, preko motiviranja, spodbujanja industrije, da je bolj učinkovita, da imamo tudi nove načine zmanjševanja emisij CO2, zato da bo prihodnost omogočena. Torej imamo te prihodne zavezujoče cilje, ki se bodo spoštovali, ampak še vedno mislim, da bi morali pritisniti na industrijo, zato da bi še vedno zmanjševala CO2 emisije. Prostite, še dve vprašanje, ampak nisem mogel odgovoriti. Žal. Hvala lepa. Sedaj pa Peter Lundgren. Tak för ordet, herr ordförande. Och, eh... Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, gospod Ševčovič, ker ste tu in odgovarjate na naša vprašanja. Najprej podal bi nekaj komentarjev o vašem CV-ju. Z različnih vidikov je ta CV res čudovit, ampak tukaj ne, nekaj skrbi. Od vašega 18. leta niste preživeli niti dne, fizičnem delu, sedaj pa boste prevzeli funkcijo, kjer boste vplivali na milijone navadnih državljanov v prometnem sektorju. Nimate nobenih praktičnih izkušenj kot delavec, kot švedski poslanec, moram reči, da je skoraj da nemogoče obrazložiti voljivcem doma v prometnem sektorju, ste vi neprimerna oseba, nimate nobenih praktičnih izkušenj. Nobenega znanja nimate o velikih težavah, ki obstajajo v tem sektorju. Zrasli ste v akademskem svetu. Ste izjemen politik, zelo visoko plačo v primerjavi s tistimi, ki naj bi jih vi zastopali. Tu gre za ljudi, ki vsak mesec trpijo, ker imajo tako nizke plače. Takšna situacija, s katero se soočajo skoraj da vsi, večina. Gospod Šepčovič, socialni dumping je zelo problematičen v prometnem sektorju. Ta drobi vse pomembne oblike družb. Recimo pri nas, v cestnem prometu, je tako, da imamo recimo tuje voznike tovornjakov, ki prihajajo večinoma iz vzhodne Evrope. In ti upravljajo delo na mesto naših voznikov, domačih voznikov. Lani je bankrotiralo 365 prevoznikov, ker je premalo zaščite zaradi te nepoštene konkurence. Seveda se vsa prevozna podjetja bojijo konkurence, ampak potrebujemo poštene pravila in kako boste vi poskrbeli za ta poštene pravila, kajti socialni dumping se uporablja kot neko obliko, ki prinaša konkurenčno prednost. Gospod kandidat za komisarja, prosim. Thank you. Thank you very much. Hvala, hvala lepa, hvala za ta vprašanja, hvala za vaše prijazne besede o mojem CV-ju. Ampak lahko vam zagotovim, da vem, kaj je to fizično delo ker sem rastel v starih časih, ko so morali vsi študentje poleti delati v tovarnah. Tudi jaz, ko sem študiral v Rusiji, sem delal poleti v tovarni in mogoče lahko nekega dne z vami delim te izkušnje. Tako da vem, kako naporno je to delo, pod kakšnim stresom delajo ti ljudje, ki se tako trudijo, delajo tako naporno. Vem, zlasti v cestno-prometnem sektorju je socialni dumping pereča težava. Zato sem v vodnih pripombah predlagal to, kar lahko z veseljem ponovim sedaj. Zelo vesel bi bil, če bi lahko skupaj z vami temeljito preučil, kaj lahko poenostavimo Kaj lahko pojasnimo o pravilih, ki se izvajajo na področju cestno-prometnega prevoza? Potrebujemo boljše izvrševanje pravil. Nacionalni organi nam morajo seveda pomagati pri tem, kajti to so organi, ki morajo izvrševati ta pravila. Skupaj moramo sodelovati, zato da bomo imeli ceste in pravila, ki bodo bolj enostavna, bolj jasna. Nacionalni organi pa bodo potem tisti, ki bodo izvrševali ta pravila. Glede teh perečih težav pri cestnem prometu in prevozu, bi socialnim partnerjem skupaj z vami predlagal, da izboljšajo kakovo socialnega dialoga. Zato, da bi videli, če mogoče ne potrebujemo tega socialnega kodeksa za prevoznike. To bi bila najboljša rešitev, tako za delodajalce, kot delojemalce, kot države članice in evropske institucije. Mislim, da bi potem imeli bolj enostavna pravila, to bi se lažje zvrševalo in upam, da bi potem lahko imeli ponovno socialno stabilnost za delavce na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Tako sedaj pa drugi krok. Tukaj, je na voljo, tukaj so na voljo tri minute za vprašanje in odgovor. Če je minuta za vprašanje, potem ostaneta dve minuti za odgovor. Krajši kot ste, bolj izčrpen je lahko odgovor. Sedaj dobi besedo gospod Dieter Lebrecht Koch, sedi za vami, da ga ne boste iskali. Da, za vami sedim, upam, da vas bom lahko podprl po zaslišanju. 250 tisoč nesreč se zgodi vsako leto v cestnem prometu in to ima velike posledice za udeležencev prometa. Še vedno veliko preveč ljudi umre v cestnem prometu vsako leto. Leta 2010 je že komisija si zadala cilj nič in to je parlament tudi podkrepil. In tudi Evropski program za varnost v cestnem prometu 2011-2020 ima cilje za razpolovitev žrtev v Evropi. Kot takratnemu poročevalcu mi je ta tema zelo pomembna. Zato bi rad vedel, kateri bodo naslednji ukrepi, ki boste vi kot komisar sprejeli, da bi dosegli te cilje. Kovič. Thank you, thank you hvala, hvala, gospod Koh, za to vprašanje. Mislim, da je to izjemno pomembno vprašanje za nastotne tisoče evropejcev. Kot ste pravilno rekli, Ne gre le so, da imamo 26 tisoč tistih, ki so umrli lani na naših cestah, ampak smo imeli tudi 250 tisoč tistih, ki so bili resno poškodovani v avtomobilskih nesrečah. In čeprav sem rekel, da je Evropa najvarnejša območje za potovanje na svetu, so te številke nespremljivo visoke. Ampak, če si pogledamo številke v letošnjem letu, potem mislim, da smo vseeno zelo imeli dobro tendenco, da smo zniževali številke žrtev v teh avtomobilskih nesrečah v zadnjih letih. To smo znižali za 18 odstotkov v letošnjem letu oziroma verjetno prihodnje leto naj bi se te številke nekoliko povečale, po naših analizah sodeč, imeli smo, ne vem, dolgo zimo ali karkoli, že to bomo preučili in vam sporočili, zakaj gre. Pa kaj nas še bolj skrbi? Mislim, da smo sedaj že preučili, kar je bilo postorjeno, sedaj pa se moramo zazreti v prihodnost. Tu gre za čezmejno izvrševanje direktive. To je zelo pomembno. Tako da bodo vozniki, ki sedaj zlorabljajo pravila in vozijo nespametno v drugih državah, plačevali kazni tudi v tujini. In tu lahko hitro napredujemo po zaključni analizi bi lahko predlagal, da bi sodelovali tudi tako, da bi pročili, kako zmanjšati hude poškodbe na cestah. Tudi te cilje treba pročiti, tudi to je zelo pomembno. Potem je seveda veliko pozitivnih vidikov, ki jih lahko uredimo v mestnih območjih. Tu je veliko novih pristopov, ekoloških pristopov, in pomagati moramo tistim, ki so poškodovani. Hvala lepa, sedaj pa David Marija Sasoli. Mikrofon, prosim. Eh, Hvala lepa, predsednik. Imam vprašanje za kandidata za komisarja med zadnjim sestankom koordinatorjev odbora za promet smo govorili tudi o četrtem železniškem svežnju. Rečeno je bilo, da bo parlament dobil mandat, da se sporedno pogaja o tehničnih in političnih vprašanjih glede tega svežnja. Mark komisar meni, da je to možno. Menite, da je stališče, ki ga je sprejel, Evropski parlament lani februarja dobra podlaga za pogajanja, za prihodne trialoge. In potem še drugo vprašanje. Ali lahko kandidat za komisarja potrdi, da ima komisija namen leta 2015 revidirati uredbo EASA? Če da, potem bi vas rad vprašal, kako boste postopali med pogajanji. Rad bi se vam zahvalil za navzočnost in za dobro delo. Uh, Hvala lepa, gospod Sasoli, za obe vprašanji. Kaj ti to sta ključni vprašanji? Trenutno imamo to v pripravi. In to bo tudi potrebno, tukaj bo potrebno takoj zavihati rokave. Čas je zelo pomemben. In mislim, da lahko uporabim vesolsko terminologijo. Dobro konstelacijo imamo, kaj ti italijansko predsedstvo zelo podpira četrti železniški svežen in želijo doseči napredek na tem področju. Imeli bomo ključni svet prometnih ministrov konec meseca. Upam tudi, da bodo ministri sprejeli modrost Evropskega parlamenta, da bi ta svežen obdržali skupaj. Kaj ti menim, da je zelo pomembno, da dosežemo napredek po tehnični plati. Kar nekaj tehničnih težav še ovira železniški promet, prav tako pa moramo doseči političen napredek. Tako bi potem imeli enake pogoje za vse in bi povečali zaupanje v železniški promet. Tukaj mislim, da moramo najti dobre rešitve, ki bodo sprejemljive za večino držav članic in večino vas poslancev v Evropskem parlamentu. Lahko vam potrdim, da bomo revizijo jaze nadaljevali. Ne gre za to, da ne upravljajo dobrega dela. Dobro delo upravljajo. In dejansko zagotavljajo varnost v zračnem prometu. Vendar pa želimo jih pripraviti na prihodnost, za prihodne izzive. In seveda bom zagotovil, da bomo tudi pri ESS plus 2 dosegli napredek in da bo to vključeno v uredbo o jasi. Hvala lepa, sedaj pa Marjan Žan Marinescu. Hvala lepa gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja, omenili ste že enotno evropsko nebo. Mislim, da je to izjemno pomemben evropski projekt. Veste, da se države članice upirajo izvajanju tega projekta. In mislim, da je način, kako lahko dosežemo enotno evropsko nebo, ustrezna izvedba Cezarja. Vprašanje je, kako boste izvajali uporabo novih tehnologij prek Cezarja. To je evropski projekt, zato da bi lahko bili učinkoviti na področju nadzora zračnega prometa v Evropi. In potem še vprašanje glede EGNOS-a. EGNOS ne pokriva celotnega evropskega ozemlja. Egnos lahko nudi zelo natančne podatke za pristanke, kdaj bo pokrito celotno evropsko zemlje in kako boste zagotovili, da bodo letališča ta sistem uporabljali. Potem socialni kodeks ste omenili. Kaj menite o tem, kar morajo plačevati tovornjakari, kazni, ki jih morajo plačevati, če nima dovolj počitka. Kaj menite o teh kaznih, ki jih morajo plačevati? In potem bi rad vedel tudi več o vaših delovnih izkušnjah pred letom 89. To... Hvala lepa, gospod Marinesko, sedaj moram biti zelo previden, kajti pogovarjam se z rezničnim strokovnjakom na tem področju, ki je tudi inženir zračnega prometa. Torej, začenjam s prvim vprašanjem. Ne skrivam, da me napredek, kar se tiče delujočega zračnega prometa, zelo frustrira. Mislim, da smo se še zelo oddaljeni od sistema, kot ga imajo ZDA, da bi imeli enotni zračni prostor. Vendar pa sedaj imamo teh devet febo, to bi že moralo biti vzpostavljeno, pa še ni. ne najdem racionalne razlage, kajti v Evropi smo pripravljeni izgubiti 5 milijard evrov, ker ne moremo nadgraditi učinkovitosti sistema. To je resnična izguba. Cezar bi lahko pomagal, kajti to je izredno visoka tehnologija, zelo pozitivno so ga ocenili naši mednarodni konkurenti, nekatere azijske države so bile usuple, kaj vse Cezar lahko stori, ker je veliko bolj natančen dovoljuje letalom, da letijo bliže drug drugemu in so bolj učinkovite pri uporabi zračnega prostora, zračnega časa in daje za to letališče več varnosti. Naj zaključim pri tem vprašanju. Želel bom imenovati ustreznega upravljavca za Cezar in tako upam, da bomo dosegli ustrezno izvajanje v Evropi. Hvala lepa časa vam je zmanjkalo, ker je bilo vprašanje pa dolgo. Sedaj pa Ana Klaudija Tapardel. Hvala lepa, predsednik, kandidat za komisarja. Moje prvo vprašanje je zelo pragmatično in zadeva četrti železniški svežen. Ko govorimo o političnem stebru tega svežnja, bi rada vedela, kakšno je vaše stališče, kar se tiče spodbujanja načel konkurenčnosti na tem področju. Ali podpirate načelo konkurenčnosti v političnem stebru. Potem pa še nekaj. Gre za povezavo med prometom in turizmom. Vemo, da je v Evropi zelo veliko turističnih destinacij, ki jih je težko doseči. In tukaj gre za pomankanje infrastrukture na teh turističnih področjih. Kakšna je vaša strategija za to, da bi razvili prometno infrastrukturo tudi na teh področjih? Kot veste, turizem veliko prispeva k BDP-ju Evropske unije in je infrastruktura za turizem zelo pomembna. In naslednje vprašanje, to zadeva države članice. Države članice, ki so na vzhodnih mejah Evropske unije, kot je moja država Romunija vemo, da te države povezujejo EU z ostalimi deli sveta, z Rusijo, Kitajsko, Daljnim vzhodom. Kakšna je strategija, ki jo predvidevate za podporo tem državam pri razvoju infrastrukture na svojih mejah, kar bi lahko potem pomenilo boljše sodelovanje z vzhodnimi partnerji? Lahko bi vzpostavili boljše gospodarske povezave. Hvala lepa in naj vam povem, da je resnično malo komisarko Evropske komisije. Äh, Hvala lepa. Seveda ne boste mogli dobiti odgovora na vsa vprašanja, ker ste predolgo zastavljali vprašanje. Dejal sem, da je jedrnatost pomembna. To velja za vse. Komisar je bil zaenkrat vzoren. Želim, da se tudi drugi tega držite. Prosim, sedaj pa je beseda vaša. Thank you, uh, thank you very much. Uh, and... Hvala lepa. Za vse ta vprašanja bi potrebovala dodatno dvostransko srečanje. Vendar pa na hitro. Seveda, kar se tiče četrtega železniškega svežnja, moramo iskati rešitve, ki so sprejemljive za večino držav članic in večino poslancev v Evropskem parlamentu. Tako bi dejansko izboljšali razmere. Različne modele imamo, vse sem pripravljen upoštevati, zame pa je pomembno, da dosežemo napredek. Kar se turizma tiče, tukaj mislim, da moramo zdrževati strukturne sklade, ki jih imajo države članice na razpolago, z prometno infrastrukturo, ki je visoko kakovostna v Evropi. Če bodo ljudje vedeli, da bodo prišli nekam, kjer je enostavno potovati, kjer je varno in kjer bodo lahko strukturne sklade uporabili za promocijo turističnih destinacij, potem bo to najboljša strategija. Opravičujem, prekinja predsednik, pošten moram biti za vse, zato moramo končati. Ni pa to vaša krivda, to jasno povem. Naslednja je Dirje Klun. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, Ševčovič. Morda lahko pomagam gospeta Padel. Kar se tiče regionalnih in lokalnih letališč, to so pomembna letališča, ker povezujejo izolirane področje v Evropi. In tukaj prinašajo investicije in turizem in pomemben prispevek lokalnemu gospodarstvu. Ta pristanišča so pomembna kot infrastrukturne, infrastrukturni obrati, veliko krat pa jih zapirajo in če ne bomo kaj storili, se bo to dogajalo še naprej. Bi popustili pri državnih pravilih za državno pomoč tem letališčem in bi tako rešili regionalna in lokalna letališča in bi tako lahko razrešili težave veliko oddaljenih področji, kot so najbolj periferna področja in otoki. Hvala lepa. Gospa Klun, strinjam se, lokalna in regionalna letališča so zelo pomembna za Evropsko unijo. Kakšna je zmogljivost evropskih letališč in zmogljivost leteh v sosedstvo, vidimo, kako, kako sosedstvo napreduje. Letališče v Istanbulu bo kmalo lahko na leto sprejelo 140-150 milijonov potnikov. Torej, napredek je neverjeten morda bi lahko dosegli celo 160 milijonov potnikov. Mi pa imamo zmogljivo 70 milijonov potnikov. Torej, če vidimo te dogodke razvoja na Bližnjem vzhodu, potem moramo to upoštevati in izboljševati upravljanje naših letališč in tudi to kako gledamo na zračni promet kot celoto. Seveda moramo povečati učinkovitost v zraku, učinkovitost letališč, kajti mislim, da lahko najdemo dobre rešitve za letališča in za zmogljivost leteh. Če bomo izvajali predloge, ki smo jih podali in poznam težave, ki so s tem dosem povezane, lahko izboljšamo zmogljivost evropskih letališč za 20 milijonov, ne da bi dodajali pristajalne steze. In mislim, da je to cena, ki jo je potrebno plačati za sprejetje tega svežnja. Potem državne pomoči. Mislim, da smo roke sprejeli nedavno in dobro je, da jih imamo, kajti pripričan sem, da se bomo morda kasneje pogovarjali tudi o razmerah v pristaniščih. Kar se letališči tiče, pa imamo lahko dobra pravila za oceno teh pristanišč in to bo eno od vprašanj, o katerem se bom pogovarjal s kolegico, ki bo upam potrjena, gospod Vestager, ki bo tudi odgovorna za to področje. Hvala lepa, sedaj pa Tomaš Piotr Poremba, tudi on sedi za vami. Eh, Hvala lepa, kandidat za komisarja. Na kratko bi vas rad poprašal o dvojem. najprej kar se tiče vzhodnoevropskega omrežja, kar se tiče ceste Via Carpatia, ki se začne v Litvi, Klepedi, gre prek Polske, Slovaške, Češke, Romunije in Bolgarije do Soluna v Grčiji. Žal, ta cesta ni bila vključena v tem te, vendar pa, če bi obstajala skupna politična pobuda, iz teh držav. Ali menite, da bi za financiranje tega projekta iz instrumenta za povezovanje Evrope lahko to sprejeli in bi lahko s tem nadaljevali do uspešnega zaključka v prihodnje, kajti ta cesta je po mojem mnenju eden najpomembnejših instrumentov za pospešitev razvoja te regije. Drugo vprašanje, čisto na kratko, čisto na kratko, gospod predsednik, obljubim. kar se tiče izgradnje ceste Ruske federacije, ki bi naj bila zgrajena iz Ruske federacije prek Slovaške do Avstrije. Ali menite, da bi to tudi lahko financirali iz evropskih skladov? <coughs> Uh, uh, Hvala lepa, gospod Poremba, za obe vprašanji. Najprej, kar se tiče Vije Karpatije, res je, to ni bilo vključeno v TNT, je pa to vključeno v tako imenovan vse obsegajoč sistem, omrežje, ki je tudi zelo pomembno za razvoj prometne infrastrukture v Evropi. Tukaj seveda je najboljši način, da uporabimo kohezijska sredstva, ki so že namenjena tem državam članicam za to vprašanje. Sami dobro veste, da obstaja merilo. Če bi pri tem vseobsegajočem omrežju imeli projekt, ki bi bil pomemben za zagotavljanje vse evropske povezave in bi bil pomemben čezmejni projekt in bi izboljšal razmere v tej regiji z evropske perspektive, potem sem prepričan, da si to lahko ogledamo in ocenimo z tega vidika. Tega, česar ni v srednjo vzhodni Evropi, je hitra izvedba kakovostnih projektov in zmožnost absorpcije sredstev, ki so bila namenjena tem državam za strukturne sklade. Kar se tiče projekta, o katerem ste govorili, pa je jasno, da ne bo možno uporabiti kohezijskih sredstev za tak projekt. Hvala lepa, sedaj pa Lucy Anderson. Govorili ste o tem, da moramo zagotoviti na vseh področjih prometa visoko raven zaščite potnikov. To je zelo dobro. Parlament je zelo zavezan temu že vrsto let in imeli smo tudi široko soglasje na tem področju. Kakšno je vaše mnenje resolucije Evropskega parlamenta 2011 in 2012, katere nadaljne ukrepe ste pripravljeni sprejeti, da bi zagotovili, da bodo vsi potniki, tudi tisti z manjšo mobilnostjo, imeli dostop do prometnih infrastruktur in želim si, da bi imeli tudi ustrezne informacije glede poti zračnih poti, naprimer pri zračnih potnikih, in da bi lahko uveljavljali svoje pravice na učinkovit način in da bi potem izključitev odgovornosti zaradi izjemnih okoliščin bile dovoljene le, ko letalsko podjetje tega se temu ne more izogniti na vsak način. To je ključnega pomena. Če uporabim terminologijo prometa, veliko poti smo že prepeljali, prehodili, vendar pa veliko je potrebno še storiti. Kaj menite o spalnikih? Much, madam, to, uh, to passenger... Kar se tiče pravic potnikov, se strinjam terminologijo. Z prometnega področja lahko uporabimo, veliko smo že postorili, dolgo pot prepeljali, prehodili, kajti tudi parlament se je zelo zazemal za pravice potnikov v vseh oblikah prometa. Kaj sledi? Mislim, da bomo morali potem pogledati, kako bi te pravice potnikov lahko prevedli v med modalni promet. Torej, če se preseda če se zamenja način prometa, železnico z letali, kako bi lahko pri tem pomagali. In potem tudi, kar se tiče pravic eh, potnikov v zračnem prometu, samo pet odstotkov je dobilo povrnjene stroške za kršitev njihovih pravic potnikov. Težava je v tem, da nimamo dobrega mehanizma izvajanja. Včasih, ker so pravila preveč krompeksna, pogosto pa, ker nimamo zmogljivosti za izvajanje tega v državah članicah. In tukaj mislim, da moramo zelo počasi, ampak gotovo začeti s postopki kršitve in da bodo ljudje vedeli, kam se obrniti. Ne smeti samo za sodišča, kako bi lahko dobili pošteno očkodnino za kršitev pravic. Kar se tiče ljudi z omejeno mobilnostjo, pa bom tukaj sodeloval z gospod Tyson glede akta za mobilnost v Evropi, to bo potem zakonsko urejeno. Ljudje z omejeno mobilnostjo bodo imeli enake pravice kot kdorkoli drug. In sedaj kratka reklama za pametno aplikacijo, ki jo lahko dobite na strani komisije, kjer so vse pravice potnikov lepo naštete in to lahko uporabljajo tudi slepi in slabovidni kot sem že dejal, pritisnete samo na gumb pametnega telefona in lahko vidite, kaj se dogaja. Hvala, da ste mi dovolili več časa. Hvala lepa. Sedaj pa izaskun Bilbao Barandika. Gracias. Senjor Šefkovi. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Gospod Ševčovič, četrti železniški eh, sveženje pred nami, tretji je padel. Kaj boste Eh, naredili, kako se boste borili proti monopolom. Svet še ni zauzel stališča, to je slabo za podjetja, ki si želijo pravne sigurnosti. Če se ne bo ničesar spremenilo, ste pripravljeni sprejeti direktivo o interoperabilnosti in direktive o varnosti brez političnih razvoju dogodkov. Kaj pa glede študij za četrti svežen o zaposlovanju in investicijah? Kakšen bo učinek ne sprejemanja tovrstnih eh, predlogov o inovacijah in intermodalnosti? Kaj pa skupno podjetje Shift to Rail in kaj menite o ločevanju? upravljavcev infrastrukture in ponudnikov storitev. Hvala. Thank you, thank you uh, much, uh, much, uh, Najlepša hvala za ta vprašanja. Mislim, da so bistvo pogajeno v četrtem železniškem svežnju. Če bi poznal vse odgovore, bi bili blizu rešitvi, ampak povem vam lahko, kako sam gleda na vse to, na trenutno situacijo. Moja prva prioriteta je, ohraniti obliko tega svežnja. Mislim, da smo dobro napredovali na tehnični strani svežnja, bi bilo pa škoda, glede na dosežek, ki smo ga uh, zagotovili, da bi vse skupaj kar zapustili zaradi nekaterih političnih težav. Odkrito rečeno nočem pripraviti petega železniškega svežnja. Sam bi z veseljem četrtega sprejel kot edinega za naslednjih nekaj let in eh, rad bi rešil odprta vprašanja. Res je, lahko imamo različne modele. Lahko popolnoma eh, ločimo upravljavce infrastrukture in ponudnike eh, storitev. V nekaterih primerjih so bili rezultati pri takšnih odločitvah dobri. Ampak v nekaterih državah na to gledajo kot na ukrep, ki lahko škodi zaposlovanju, ki lahko škodi možnostim teh podjetij za delovanje na trgu. Sam sem se pripravljen o tem pogovarjati, ampak pomembno je zagotoviti finančno transparentnost, enake pogoje za vse, eh, ustrezno konkurenčnost in skupne ukrepe. Mislim, da potrebujemo prehodno obdobje, v katerem bomo zagotovili, da vsi upravljavci, vsi ponudniki delujejo na istih temeljih. Na ta način bi eh, lahko pozabili na peti železniški sež. Naslednji je gospod De Grandes. Najlepša hvala, gospod kandidat, za komisarja. Evropska unija mora železnice spremeniti v učinkovit prometni sistem, ki spoštuje okolje in služi tako državljanom, kot tudi podjetjem. Nekatere reforme so že bile sprejete, ampak železnice še vedno niso relevanten del trga. Veliko je ovir, če si želimo liberalizacije in to na pošteno ravnotežen način. Ena težava, je eh, blokada držav članic in njihovi nacionalni trgi. Liberalizirati je treba te trge, jih odpreti in ne vem, države članice ob enem omejujejo dostop do trgov, eh, še vedno ohranjajo privilegirane možnosti za lokalna podjetja. Kaj menite o klauzulah recipročnosti, gospod kandidat za komisarja? Hvala za vaše vprašanje. To so legitimna vprašanja. Mislim, da je vaše vprašanje najboljši argument za to, da spodbujamo združevanje tega svežnja. Nadaljevati moramo in napredovati eh, na tehnični strani, pa tudi na eh, bolj politični strani, na strani upravljanja. Če tega ne bomo naredili, potem se bo zgodilo, da bodo podjetja in države članice menile, da nimajo enakih možnosti za delovanje. V eni državi bomo eh, nek posel nekomu dali brez javnega razpisa, brez da bi pripravili eh, ustrezen postopek javnega naročanja. Če ob enem ne zagotovimo ustrezne finančne preglednosti, se lahko zgodi, da sredstva, ki jih namenimo podjetju za upravljanje eh, infrastrukture, uporabijo za krepitev pozicije operaterja in ta jih lahko uporabi za to, da pridobi delež eh, v podjetju, s katerim tekmuje v sosednji državi. V tem primeru imamo težavo, veliko težavo in to težavo moramo rešiti. Mislim, da jo lahko rešimo zgolj s finančno preglednostjo, z jasnimi pravili. Prizadevam si za prehodno obdobje, ki ne bi bila preveč dolga. Po mojem bi bilo to najbolje. Če bi se odločili za to, da stopimo na to pot, na pot eh, klauzulo recipročnosti, bi lahko ustvarili neko napetost v industriji, ki bi imela prav nasproten učinek Eh, ne pa tisti, ki si ga želimo. Namesto, da bi ustvarili eh, enotno evropsko območje za železniški promet, bi razdrobili trg, ustvarjali bi nove ovire na trgu in temu bi se rad izognil. Vse eh, bi vas rad povabil, še posebej pa svet, da najdemo poštene, dobre rešitve za železnice. Da. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Ševčevič, Junkerjev program govori o financiranju, o delovnih mestah. Sprejeli smo proračun v višini 30 milijard evrov, sedaj pa moramo ta sredstva pravilno uporabiti dve vprašanji. Glede na krizo, glede na varčevanje, države članice ne morejo sofinancirati projektov. A ste, pri, a ste pripravljeni zagotoviti ustrezno prožnost, s katero, s katero bi lahko rešili te investicije? To je zlato pravilo, da jih ne pustimo uh, umreti. Drugič, kako zahtevati od držav članic, ki so uh, naredile napako, ki so vzpostavile ovire na mejah, kar se je zgodilo naprimer pri nas v Španiji. Kako jih boste prisilili, da bodo to rešili? Potrebujemo mornarje, eh, naši šoferi se starajo, enako velja za tiste, ki delajo na železnicah. Kako boste rešili to vprašanje? Boste pripravili socialni svežen? To zahtevamo v parlamentu. Uh, Najlepša hvala, hvala za obe vprašanji. Glede investicijskega svežnja, o katerem se govoril, bi rad povedal takole. To je jasna zaveza eh, predsednika Junkerja. Kmalu, v roku treh mesecev, bomo prišli k vam in se začeli pogovarjati o svežnju v višini 300 milijard evrov investicij. Mislim, da imam srečo, zahvaljujoč vam, lahko na področju prometa in vesolja dosežemo veliko. Eh, proračunska postavka je jasno določena in sredstva so jasno določena. Mislim, da bi lahko imeli na tem področju najpomembnejši, najbolj atraktiven projekt eh, za javno-zasebna partnerstva. Z investicijskimi bankami, še posebej z Evropsko investicijsko banko, se lahko o tem pogovarjamo. Mislim, da lahko ravno oni naredijo veliko pogovarjati se moramo tudi s pokojninskimi skladi, z drugimi organizacijami, ki imajo denar, a ga ne pošiljajo tja, eh, kjer ga potrebujemo, če želimo okrepiti našo infrastrukturo. Prožnost, stabilnost in uh, rast. O tem smo večkrat že govorili. Pakt o stabilnosti in rasti je bil spremenjen Van smo umestili klauzulo o prožnosti. Mislim, da moramo najti nek način, s kateri bomo lahko uporabili investicije eh, z naslova javnih sredstev in na ta način eh, rešili tudi vprašanje javnega dolga. To bo ključno vprašanje za naslednjo komisijo. Kolegi Moskovici, Katajnen in uh, Dombrovskis bodo brez dvoma poglobljeno spoznavali to vprašanje. Mislim, da lahko tudi sredstvi namenjenimi javnemu prometu pomagamo pri tem eh, svežnju. Žožbah. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli, kandidat za komisarja. Moja vprašanja se navezujejo tudi na pravice potnikov pozdravljam izjave, ki ste jih pravkar podali, moji kolegici, kar se tiče intermodalnosti in uveljavljanju pravic potnikov. Mislim, da ste tukaj omenili najpomembnejše točke. Konkretno vprašanje. Ali boste pri predelavi varstva potnikov postavili potnika središče? V zadnjem času to ni bilo vedno tako. In potem nadaljne vprašanje. naprimer uredba 261, kar se tiče vice potnikov v zračnem prometu. Tukaj se ta zakonodaja še pripravlja in je nekoliko blokirana. Zakaj? To obžalujemo, kaj ti parlament in svet pravzaprav ne morete opraviti svoje ustavne vloge in sedaj mora Evropsko sodišče opraviti naše delo. In sedaj moje naslednje vprašanje. Kako lahko to blokado razrešimo končno, da bo spet zakonodajna pobuda naša. For, for... Najlepša hvala za ta vprašanja. Popolnoma se strinjam z vami, če pravila niso dovolj jasna, potem posreduje sodišče. Zadnje sodbe sodišča Evropske unije glede kompenzacije za kršitve pravil in tudi sodbe o drugih vprašanjih jasno kažejo na to, da moramo biti predvsej bolj natančni, ko oblikujemo zakonodajo. V obeh primerjih si prizadevam za ustrezno pojasnilo, ki bo upoštevalo tako pravni red, kot tudi sodbe sodišča. Kot ste dejali, moramo pri tem spoštovati predvsem potnike in njihove pravice. Mislim, da bi bile razmere na tem področju precej, precej slabše, če si ne bi prizadevali za spoštovanje pravic potnikov. Naprimer, eh, preštevilčne rezervacije, eh, greste na letališče, pa ne veste, če boste lahko leteli, ker je na letalu že preveč ljudi in tako dalje. Obstajajo tudi druge omejitve, ki lahko eh, življenje neke družine naredijo za pravi pekel. Glede Gibraltarja, žal smo morali zamrzniti več zakonodajnih aktov zaradi tega vprašanja. Komisija mora spoštovati načelo neutralnosti, gre za suverenost države. Sam sem pripravljen sodelovati z vami in svetom. Želim, da napredujemo pri tem zakonodajnem aktu in da napredujemo pri razpravi. Penjas, ampak jih musim. Naslednja je Tanja González Penjas. Sedaj pa moram opozoriti kandidata za komisarja, da se drži odmerjenega časa. To je eh, la strategija Evropa. Najlepša hvala. Gospod kandidat za komisarja, imamo Evropsko strategijo za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Zdi pa se, da na področju prometa preveč osredotočamo naše sredstva in da pozabljamo na državljane. Spodbujati je treba eh, javni promet, na to imamo avtoceste, kjer je treba plačevati cestnino, druge koridorje. Pogosto je promet eh, oziroma prevoz nedostopen za blago za potnike, kar pomeni, da nimamo celostnega evropskega eh, omrežja zanima me, kako boste vašo politiko prilagodili ljudem, kako jim boste prisluhnili in kako boste zagotovili za to, da promet izboljša uh, življenje ljudi, da ne boste uh, poslušali zgolj zasebnih investitorjev. For... Najlepša hvala za vaše vprašanje. Dotaknili ste se izjemno pomembne teme. ki bo v prihodnosti še bolj pomembna in to je vprašanje javnega prevoza, javnega prometa. Vedno več ljudi živi v mestih in mislim, da ne moremo več uporabljati trenutnega sistema. Naša podjetja in še posebej naši državljani izgubljajo veliko časa v eh, gneči, v prometu. Uničujemo okolje, onesnažujemo eh, zrak, tukaj so toplogledni plini in tako dalje. To pomeni, da so nekateri deli Evrope takšni, da se ljudje preprosto tam ne morejo naseliti, ne morejo živeti. Javni prevoz je dobra rešitev, okolju prijazna rešitev. Mislim, da bodo državljani to pozdravili. S tem bi rešili še eno pomembno vprašanje v Evropi. Izgubljamo en odstotek našega BDP-ja zaradi tega, ker smo dolge ure v gneči na cesti in drugot. Pripravljen sem javno posvetovati se eh, z vsemi deležniki, pripravljen sem sodelovati eh, s predstavniki mest, ampak verjetno bodo države članice tukaj tako omenjene eh, načelo subsidijarnosti. Mislim, da se lahko vedno pogovarjamo o tem, kako rešiti vprašanje nedostopnosti eh, s postopki, ki jih imamo na voljo, naprimer eh, zahteve za javne storitve in tako dalje. Hvala lepa, da pomagalo je. Žož Bach, ne, se upravičujem pravi predsednik Keith Taylor. Kriza identitete, gospod predsednik. Hvala. Gospod Ševčovič, zanima me, s katerimi konkretnimi ukrepi bo komisija vključila javno zdravje v prometno politiko. Glede na to, da je vedno več znanstvenih dokazov, da je vedno več raka, eh, bolezni srca in ožilja in bolezni dihal zaradi prometa. Popolnoma se strinjam z vami, gospod kandidat za komisarja. 26 tisoč umrlih na cesti po Evropi, to je popolnoma nespremljiva številka. Ne smete pa pozabiti, v Združenem kraljestvu 29 tisoč ljudi umre zaradi onesnaženega zraka vsako leto. Najlepša hvala za to vprašanje, gospod. mislim, da ste dokazali, kako je promet povezan s številnimi drugimi področji, ki so bistvenega pomena za blaginjo in dobrobit evropskih državljanov. Kaj konkretno bomo naredili, to vas zanima. Izkoristili bomo vse možnosti, ki jih imamo na voljo, da bi zmanjšanje število žrtev na cestah. Nekaj smo že naredili, sedaj pa moramo naprimer izboljšati in posodobiti infrastrukturo. Izboljšati moramo eh, način črpanja evropskih sredstev in rešiti vprašanje, Eh, umrlih in ranjenih na cestah. 26 tisoč umrlih je 26 tisoč umrlih preveč. Govornik je prekinjen. Onesnaženost zraka. O tem sem ravno kar govoril, ko sem dobil neko drugo vprašanje. Onesnaženost zraka je nespremljiva. Glejte, kaj se dogaja v naših mestih, še posebej, ko je gneča na cestah največja. To je popolnoma nespremljivo. Mislim, da moramo prav tako v tem primeru najti ravnotežje med pristojnostmi Evropske unije, mest in držav. Po mojem mnenju so mesta najpremernejši kraj za oblikovanje prometne politike, ki služi državljanom. Seveda pa sem obenem pripravljen sodelovati s predstavniki mest in z državami članicami. Vzpostavili smo že različne platforme, naprimer platforma za javni eh, prevoz, za javno mobilnost. Marsi česa se lahko naučimo drugo drugega in to, to uporabimo v vseh mestih. Pa, <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Prometni sektor je odgovoren za 24 odstotkov vseh tako grednih emisij v Evropski uniji. 18 odstotkov prihaja iz cestnega prometa in kljub temu so vozila z alternativnim gorivom zelo majhen del tega trga. To je prav posmehljivo treba se vprašati, kako imeti elektronska vozila, kako doseči iste rezultate, ampak na čist način, ne da bi škodovali zdravju ali ozračju. Ampak tu v Evropi je še vedno preveč lobistov na področju fosilnih goriv in ti preprečujejo zdržne rešitve zaradi lobiranja. Ali boste še vedno pustili tem lobistom, da škodujejo interesom naših državljanov? ali bodo delali v prid multinacionalk, ali pa boste revolucionirali prometni sektor tako, da ne bomo več imeli fosilnih goriv in bomo uporabljali alternativne oblike goriv. In če smem zelo nakratko, na tudi drugo vprašanje. Prej smo slišali vprašanje o tunelu med Lionom in Turinom. Vezala bi se na to, to poznate. Gre za železniško pot in evropska sredstva so bila namenjena eh, za gradnjo te proge, ampak ne na primeren način. Kaj menite o tem? The... Hvala. Če govorimo o toplogrednih emisijah in o pametnih vozilih, zrabo alternativnih goril, potem moramo tu preseči vprašanje, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce. Kajti uporabniki pametnih vozil mogoče ne kupujejo teh vozil, ker ni primerne infrastrukture za tankanje goriva. Pravljalci pa ne morejo graditi novih infrastruktur, ker ni popraševanja. Torej, kaj storiti tu? Treba delati istočasno. Spodbujati moramo rabo pametnih vozil z alternativnimi oblikami goriva, z elektriko, z uporabo vodikovih celic, z uporabo CNG-ja. Te nove tehnologije so zelo pomembne. Istočasno pa moramo poskrbeti za to, da bomo z evropskimi sredstvi lahko to dodelali. Recimo tudi pri TNT omrežjih imamo lahko predpogoj, to lahko podpremo z evropskimi sredstvi, če boste pri oblikovanju infrastrukture spoštovali to, da je treba imeti sodobno infrastrukturo z rabo alternativnih oblik goriva. Na tak način lahko vidimo več pametnih vozil na naših cestah. Zdaj pa Georg Majer. Šefkovic. Um, Ja, ja. Eh, lepa gospod Ševčovič kot samostojni poslanec sem nekoliko diskriminiran v tem parlamentu in vam ne morem zastaviti petminutnega vprašanja, samo tri minutno, ampak kot dobri sosedi mislim, da nam bo uspelo. Veste, da je Avstrija tranzitna država številka ena od širitve na vzhod. In te, te projekte so bili danes že omenjeni. Dve pomembne teme imamo. Najprej Semering tunel in Kora tunel. Zanima me, kako izgleda vaš pregled na temi projekti in ali lahko date tudi več informacij, kar se financiranja strani Evropske unije tiče. In potem tranzitna država, tukaj me zanima tudi, ali ste pomislili tudi, da bi kaj storili proti slabo vzdrževanim tovornjakom na naših cestah, kajti to je nevarno za vse udeležence v prometu. In tukaj moramo kaj storiti. In tukaj me zanima tudi, kaj menite o gigalinerih, da ali ne. If, if you, Če smem glede tunela, ste bili specifični glede konkretnega tunela ali ste omenili katerikoli tunel? Nisem slišal pri tlmačenju. Arm, predor in semering. Predor. I see, I... Sedaj pa razumem. No, omenil bi nekaj, kar zadeva tudi predhodno vprašanje v zvezi s predori. Vemo, kako naporna in zapletena je ta razprava o projektu TNT. Prav tako vemo, da tokrat vsi v parlamentu, komisiji, na svetu pravimo, da če želimo doseči ta pozitiven premik in jasne pozitivne spremembe pri evropski infrastrukturi, se moramo sredstvi, ki so na voljo, osredotočiti na to, da bi dosegli konkretne izboljšave pri prometni infrastrukturi. Zato smo imeli ta načrt, da bi izvajali dogovorjene projekte z uporabo dogovorjene metodologije, da bi to temeljito obravnavali in da bi to sprejeli v parlamentu in na svetu. In ko se bo to zgodilo, boste razumeli, da je zame ta seznam projekta o nekaj, kar to berem kot evropsko zakonodajo, s tem se strinjate. Kje smo sedaj? Sedaj smo v fazi izvajanja, izvrševanja načrta. To ste vsi sprejeli in takšen je tudi moj namen pri teh projektih. Če pa govorimo o velikih tovornjakih, bi tu potreboval več kot sedem sekund, ampak domnevam, da bom ponovno slišal to vprašanje. Prečujem se, predsedujoči je zelo strog glede časa. Naslednja je Kristin Revo, Dalon Bonfa. Hvala, predsedujoči. Moje vprašanje je, gospod kandidat za komisarja se nanaša na četrti železniški svežen. Razumela sem vašo odločnost, želite poskrbeti za to, da bi ta svežen obravnavali v celoti. Ampak mogoče ni bilo dovolj politične razprave ali pa je prišla prepozno. Boste se osredotočili na tehnično dimenzijo in tu je bilo veliko dela. Tu in na svetu, komisiji. Prišlo je do konsenza ali ne? To je prvo vprašanje. Potem pa še drugo na kratko. Gre za Evropsko železniško agencijo. Kot se Evropske agencije, je tudi ta agencija utrpela petodstotno znižanje proračuna. Če bodo izvedeni predlogi iz tehnične dimenzije, kako bo delala ta agencija z večjimi pristojnostmi, ampak z manjšim proračunom. Hvala. Hvala lepa, kolegica. No, glede agencije je to časi kot nekaj, kar te preganja iz preteklosti, prihodnosti. Kaj ti odgovoren sem bil za pogajanja o agencijah Evropske unije. Ampak kaj je dobro? Recimo v primeru Evropske železniške agencije ne smemo pozabiti na to, da je to agencija prihodnosti. Je v zelo pomembni fazi. Raste. Lahko vam rečem, da bi pričakoval, vsaj kolikor se spomnim, 43 novih delovnih mest v tej agenciji. Mislim, da bi potem vse skupaj imeli 200 zaposlenih. In to je res znatno povečanje zaposlenih v tej agenciji. In kako bomo to uredili? V tem celotnem ozračju varčevanja in petodstotnega reza v proračunu, to je zelo boleče v vseh institucijah in agencijah. Tu bomo to uredili preko te možnosti financiranja novih strokovnjakov, ki bodo delali v tej Evropski agenciji. Preko pristojbin, te bodo zaračunane za vsa pa oblastila. Evropska agencija za železniški promet bo to zaračunala. Vidim, da železniška industrija zre v to agencijo z velikimi pričakovanji. Želijo se znebiti 26 tisoč nacionalnih pravil, ampak želijo pa tudi skrajšati čas, recimo za odobritev voznega parka. Če želite recimo danes odobriti novo lokomotivo, to traja, ne vem, dve leti, to stane šest milijonov evrov. Vsake državi to treba urediti. Sedaj to lahko storimo hitrejše, proces je krajši in In to je potem dokumentacija, ki je veljana v vseh državah članicah. Tu lahko jasno pokažemo, da gre za dobro porabljena evropska sredstva. Agencija ERA si zasluži več delovnih mest. Tako, sedaj pa vprašanje, vprašanja iz odbora ITRE. Najprej pozdravljam gospoda Buska, predsednika odbora ITRE. In naslednje vprašanje bo zastavila Angelika Nibler. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, kandidat za komisarja. Sedaj prehajamo na vesolje. Rada bi vam zastavila vprašanje glede Galileja. Galilejo je eden naših najpomembnejših projektov v Evropi in to podpira tudi Evropski parlament. Moje prvo vprašanje za vas pa je sledeče. Ali boste, če boste potrjeni, še naprej razvijali projekt Galileja, tako kot vaši predhodniki? In drugo vprašanje, kaj boste storili, kar se tiče zamud pri Galileju, da bi se temu izognili, boste, kako boste ukrepali glede teh zadnjih satelitov, naprimer, ko smo imeli težave pri umestitvi v orbito. In potem, kar se tiče patentov okrog Galileja, ali pripravljate tudi režim za pravice za patente, ki so povezani z Galilejem. In potem zadnje vprašanje, kakšne premisleke imate, kar se tiče uporabe, tako javne, kot tudi komercialne uporabe za Galilejo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospa Nibler. Glede prvega vprašanja je odgovor absoluten ja. Mislim, da smo že delali projektu Galileo tako dolgo in zelo sem vesel, ker je moj predhodnik, podpredsednik Tajani, upravil tako odlično delo in uredil zadeve. Sedaj ponovno delamo, imamo financiranje, dobre kadre, ki delajo pri tem projektu, imamo tudi jasen načrt glede zaželjenega dela. No, danes smo imeli še eno zasedanje odbora v Moskvi. Sedaj moramo počakati na rezultate in sklepe tako imenovane injekcijske anomalije, kar pomeni, da sateliti niso šli v orbito tam, kjer bi jih potrebovali. Potem se moramo vprašati, kako to urediti. Ali to izgubimo? Ne, tega ne izgubimo. Treba se vprašati, kako uporabiti potencijal satelitov, tudi če so druge v orbiti, kot jih potrebujemo. Istočasno pa mislim, da moramo tu počakati na jasne sklepe odbora za preiskavo, da bi videli, kaj je bilo zgrešeno pri teh satelitih, da pač niso v orbiti tam, kjer bi morali biti. Tako da lahko še vedno najdemo primeren način rabe teh satelitov. Pogosto oziroma kmalo bomo morali to reševati ali naj nadaljujemo z načrti glede satelitov ali pa da rečemo, da smo preučili vse tehnične napake, da smo poskrbeli za to, tako da bi lahko šli naprej sateliti. Prihodnje leto naj bi potem imeli tudi Ariane 5. Štirje sateliti bodo šli v orbito, tako da bi potem lahko Galileo lahko ponujal pravo ili storitev. Zdaj pa Sergej Stanišev. Um, Predsedujoči, gospod Šivčovič, prisrčno bi vas pozdravil na tem zaslišanju. Najprej naj vam rečem, da sem imel priložnost opazovati vaše delo v sedanjem mandatu komisije. Vaše delo ste opravljali zelo učinkovito in energično in seveda vam želim veliko uspehov tudi v naslednjem mandatu. Slišim jasno vizijo. Glede vašega portfelja, ta je zelo zapleten in obsežen. Veliko je možnosti in težav. Ampak Na načneje bi vas poprašal o vaše viziji glede evropske vesolske politike. Katere so ključne pobude, ki jih mislite izvajati na tem področju? Ali boste imeli takšno politiko, ki bo poskrbela za to, da bo imela Evropa neodvisno dostopanje do vesolskega prostora? To je lahko ena izmed glavnih vprašanj. Tudi na ministerskem sestanku je seja decembra. Potem, povezavi s tem, katere druge ukrepe boste sprejeli pri raziskavi vesolja. To je namreč eno izmed bistvenih področji evropske vesolske politike. Hvala. Hvala za vaše prijazne besede, ampak kar zadeva energijo in čekovitost, je ja, to so tudi ključne besede v prometnem sektorju, prometni politiki Evropske unije. Če to povezano s prometom, je povezano tudi z vezolsko politiko. No, kaj bi rekel? Najbolj bistvenih pet let v vesolski politiki prihaja sedaj. Želimo, da bi Galileo deloval celoti, kar pomeni, da bi imeli 30 satelitov, odvisno tega, koliko jih bo v orbiti, koliko da bi jih imeli v rezervi in na Zemlji ali bi jih lahko zamenjali. Istočasno želimo napredovati tudi pri programu Kopernikus. Tam ne bi imeli 12 satelitov za opazovanje Zemlje. Galileo bi uporabljali za sistem globalizacijskega pozicioniranja, za takšne naloge, tudi za atomsko merjenje časa. To je bistvenega pomena, zato da bi lahko potrdili vse finančne transakcije, ki potekajo danes na borzah ali na globalnem finančnem trgu. Zato je za Evropo bistvenega pomena, da smo neodvisni. Ne moramo kar izključiti Evrope, zato ker nimamo avtonomne politike pri vesolski politiki. Tu že imamo analize, priprave potekajo, glede tega, kako odločati o tem, o Arjen pet ali šest in to bi res podparil, da ne bi imeli zelo velike lanserje za satelite ali zelo majhne, srednje velike, ampak sedaj se s tem ukvarjajo znanstveniki. Zdaj pa Jožen Tošanovski. Seři, budu hovořit svým mateřským jazykem, protože vím, že čeština patří tak. Gospod kandidat za komisarja, govoril bom v maternem jeziku. V vašem portfelju sem videl, da lahko. Odbor jutri se ukvarja z vesolsko politiko. Imamo agencijo ESA, ki se ukvarja s sistemi satelitske navigacije. Ta bo odigrala pomembno vlogo pri projektih Ignos in Galileo. Ali bi lahko uporabili sinergije, ki obstajajo na tem področju? Ali bi lahko te agenciji dali nove naloge povezne s programom Kopernikus in drugimi projekti? Kajti piranje novih agencij za druge projekte bi lahko stalo preveč. To bi lahko bilo tudi odveč. Skemu nelen za otázku, ale za to, že môžem eh, jednu z nich eh, odpovedať vo svojej materčine, lebo Žinovským bude rozumieť, aj keď budem hovoriť. Hvala lepa za vprašanie in istočasno za to, da lahko odgovorím po slovášku, ker viem, da me razumete. Kar se tiče prihodnosti, kar se tiče agencije GNSS, lahko rečem, da je za nas prednostna naloga za prihodnost ta, da seveda komercializiramo prednosti, ki jih ponuja sistem Galileo. To, kar bi lahko rekli in imenovali kot začetek komercializacije in poslovanja s tem sistemom Galileo. To pomeni, da moramo seveda zadostiti kar precej nalogam. Kopernikus smo že omenili. Več kot sto letališč po Evropi že uporablja Ignos, ker je veliko cenejši kot dražje tehnologije za velika letališča. In ta tehnologija Ignos je tudi veliko bolj moderna. Prepričan sem, da je uporaba podatkov, ki jih bomo dobili iz Kopernikusa, nekaj, kar moramo izkoristiti optimalno. Ko sem se pripravljal za danes, sem prebral, da je Kopernikus proizvaja dnevno izredno velike količine podatkov. 10 na 15. bajtov podatkov in resnično moramo ugotoviti, kako lahko te informacije uporabimo na ustrezen način. Ta agencija v Pragi pa nam kakorkoli že daje možnost, da to izkoristimo. Podatke, ki bomo dobili iz Kopernikusa, se lahko uporabijo tudi strani Frontexa in to lahko uporabijo tudi druge agencije za okolje, naprimer, ali za varnost pomorskega prometa, tako da lahko pridobi veliko agencij. Dominik Krike, ki sedi za vami. Hvala, predsedujoči gospod kandidat za komisarja. Zastavimo vprašanje o vesolju. Podpredsednik odbora Trans za promet. Glede vesolja bi rad videl če se komisija strinja s tem, kar so rekli vaši kolegi. Tu gre za industrijski načrt, s katerim bi razvili aplikacije na kopnem za Galileo. Kako je s posledicami? Tu gre za več deset milijard evrov. Kako je s pripravljalnim delom? To potem drugo vprašanje glede vesolja. Ali bo komisija bolj finančno podprla lanserje, zlasti na vodi? Potem še vprašanje o prometu, mimo grede, glede socialnega dampiga pri kopenskem prometu ali podpirate popolno liberalizacijo kabotaže. Ali se boste uskladili s kolegi in kolegi komisarjev glede direktive o napotitvi delavcev? To je zelo pomembno na tem področju. Na koncu ali podpirate razmislike o oblikovanju agencije za kopenski promet? Hvala. Thank you, thank you. Hvala lepa. gospod podpredsednik. Najprej moramo seveda podpreti zakonodajno zagon komercializacije Galileja. Na področjih, kjer z pranega vidika to lahko storimo, to tudi moramo storiti. Naprimer, da zagotovimo, da so novi oddajniki za sistem združljivi signalom Galileja. Tudi vsa oprema, ki je povezana z reševanjem, iskanjem v kriznih razmerah, tukaj imamo regulativna pooblastila, ki nam lahko pomagajo, da bo vse združljivo z Galilejem. Moramo pa seveda sodelovati z industrijo in agencijo za Galilejo, kajti ti morajo razviti politike in zagotoviti, da bo signal Galileja množično uporabljen in da bo prinašal novo industrijo, nova delovna mesta v Evropo. Vemo, da bo to projekt najviše kakovosti, najviše tehnologije in bo uporabljeno vse, kar poznamo danes iz sistema GPS. Zato mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bodo sprejeti vsi okrepi za to, da bo Galilej ustrezno uporabljen. Kar se tiče lansirne rampe, tukaj je to pomembna naloga, sem pa seveda tak, da podpiram vse, kar zadeva našo avtonomijo v vesolju. Pa Miroslav Ransdorf. Děkuji, já dám také možnost panu eh, dezignovanému. Hvala lepa. Tudi sem bom komisarju dal priložnost, da govori slovaško. Zato bom zastavil vprašanje o češčini. Mislim, da je zelo pomembno, da komisar spregovori o možnostih pomorskega prometa ali prometa po kopenskih plovnih poteh. Preseneča sem, da se Donova uporablja samo 15 odstotno. Vprašal bi vas rad, kaj boste storili za to, da bi okrepili možnosti tudi na drugih rekah. V Belorusiji sem slišal, da razmišljajo o tem, da bi povezali Dnepr in Zahodno Drino. To bi potem ustvarilo celinsko plovno pot, ki bi pospešila pot iz Sredozemlja v Baltsko more, kar za štirikrat. Rad bi vedel, ali bi podprli tak ambiciozen projekt projekt našega predsednika Miloša Zemana, to je povezava Elbe z Donavo in Odro. Tako bi povezali tri evropska morja. Prav tako pa bi kršili nemško zakonodajo, kajti Brandenburg in Saška sta sprejeli parlamentarno resolucijo na to temo. I, I, uh, Hvala lepa gospod Ransdorf, za možnost, da govorim slovaško. Hvala lepa za vaše vprašanje. Sedaj lahko ponovno izpostavim potencijal kopenskih plovnih poti. Ta sistem lahko še precej nadgradimo možnosti, ki jih imamo na tem področju, so omejene zaradi našega proračuna, vendar pa hvaležen sem tudi za to, da je Evropski parlament zagotovil trikrat več sredstev kot v prejšnjem programskem obdobju. In zato lahko podpremo tudi projekte za podporo celinskim plovnim potem. Ti projekti bi naj omogočili obnovitev flote, ki je pogosto precej neočinkovita in zastarela. Želimo pa si tudi izboljšati infrastrukturo, predvsem infrastrukturo v pristaniščih in na kanalih. Želimo pa vlagati tudi v usposabljanje osebja, kajti pogosto igrajo MSPI veliko in pomembno vlogo v tem sektorju. Kar se tiče projektov, ki jih je omenil gospod poslanec, pa je vprašanje sledeče. Vprašanje je, ali so združljivi s tem te in s finančnimi možnostmi. Coburn. Hvala lepa se strinjate, da Evropska unija ne bi smela trošiti dolgo plačevalskega denarja glede dragih projektov, ki pravzaprav nikoli ne prinašajo prednosti za tako plačevalce v Grčiji, Španiji, na Portugalskem, kjer so jih uničili zaradi političnih prestižnih projektov in projekta, kot je bil evro. Evropski resorski program je takšna schema. Gotovo je res, da je to finančna fantazija, ko skušamo biti konkurenčni z EDA. Gledajo Kopernikus, v bistvu je cilj teh programov, da bomo vohunili za državljani in tudi Britanci, tako da bomo lahko neposredno obdavčili njihove avtomobile, napolnili blagajne v EU in elite v Bruslu, medtem ko morajo drugi vačevati. Boste vaše novo na vašo novo funkcijo uporabili za to, da boste končali to fantazijo na račun denarja davkoplačevalcev. Gotovo so komercialni trgi bolje opremljeni za ukvarjanje z vesoljem in bodo upravili boljše delo kot država ali supernacionalni aparačiki, kot je EU. As a commissioner designate, I should say also kot kandidat za komisarja moram seveda odgovoriti tudi na tako vprašanje. Razumem pa, da vključujemo v to razpravo vsa stališča, ki se nam zdijo pomembna, želimo razpravljati na to temo. Mislim pa tudi, da ste iz prejšnjih izjav že razbrali, da se ne strinjam z vašim opisom vesoljske politike in se tudi ne strinjam z opisom tega, kako se porabljajo sredstva z Evropske ravni na tem področju. Popolnoma sem pripričan, da potrebujemo vesoljski program, potrebujemo neodvisnost, potrebujemo avtonomijo, kar se tiče dostopa do vesolja. In ne gre samo za vprašanje prestiža. Ne, prestiž s tem nima upravka. To potrebujemo za našo industrijo visoke tehnologije, za prometni sektor, za to, da se soočimo zastoj v naših mestih. Potrebujemo to za bančno industrijo. Če bi poprašali vaše kolege v Sitiju, bi vam povedali, kako pomembna je atomska ura za vse finančne transakcije ki se upravljajo v Londonu. Zato mislim, da se ne smemo zanašati samo na en sistem, čeprav je zelo dober in sodelujemo z GPS zelo dobro. Mislim pa, da mora Evropa biti dovolj zrela in razvita, da ima lastni sistem, ki ga sedaj podpirajo tudi ameriški partneri, kolikor vem. Hvala lepa, sedaj pa Klaudija Schmidt. Hvala lepa. A še nekaj. Sedaj pa smo obdelali vse vprašanja odbora ITRE. Zahvaljujem se za to in zahvaljujem se tudi, da je bil nazoč predsednik. Sedaj pa Klaudija Šmit. Eh. Hvala še enkrat. Enotni gospodarski in uh, valutni prostor potrebuje enake pogoje, vendar pa v tem trenutku imamo 23 različnih uh, sistemu plačila cestnine v EU. In potem imamo tudi razpravo o nemškem plačilu cestnine. In to se odpira skrinica, ki smo jo mučno zapirali desetletja. Če se bo ugodilo Nemcem, potem bodo populisti v drugih državah zahtevali podobno in bodo to tudi uveljavili. To bo po eni strani vodilo do zamer, škodilo bo gospodarstvo in bo vodilo do renacionalizacije cest. In to ne služi skupnemu evropskemu prometnemu prostoru. Seveda, infrastrukturo mora upravljati vsaka nacionalna država sama. In smiselne povezave in uporabe cest morajo biti ključne za EU. Sedaj pa vprašanje, kaj menite o enotnem sistemu cestnin v EU, da bi odpravili diskriminatorne sisteme cestnin, ki jih imamo sedaj in kaj boste svetovali nemškemu ministru za promet, ko se boste z njim sestali. Bi tudi sam rad odgovoril pravi predsednik, ampak odgovoriti mora kandidat za komisarja. I... Hvala lepa. Mislim, da imamo v Evropi določeno težavo. Zelo smo dobri pri izgradnji infrastrukture, smo pa vedno slabši pri vzdrževanju infrastrukture. Veliko investiramo v železnice, v avtoceste, potem pa nimamo ustreznih investicij za ohranjanje, vzdrževanje te infrastrukture. Velika razprava o internalizaciji zonalnih stroškov mislim, da kaže, kako pomembno je vključiti vse te faktorje. Istočasno pa imeti tudi vir financiranja, ki bo na pravičen način od vsakega uporabnika infrastrukture zahteval pravično plačilo. Torej, mislim, da so tudi trenutne razmere v Evropi take, da ko se peljete po Evropi z avtomobilom in plačujete vse vinjete, imate na koncu težave, ker je eh, vaše vetrobransko steklo popolnoma polepljeno z nalepkami, z vinjetami. Zato mislim, da moramo razpravljati, kako bi to posodobili. Mislim, da bi bil sistem temeleč na razdalji bil bolj pošten kot eh, časovni sistem. In imamo tehnologijo, ki je na voljo za to, vendar pa je to zelo občutljivo vprašanje za države članice. In še zadnje vprašanje, seveda, načelo nediskriminatornosti je v pogodbi, to spoštujem in zagotoviti moramo, da bodo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 Tega ravnovesja sedaj ni v veliko državah članicah. Govorili ste o infrastrukturi, radi pa bi slišali, kakšno je vaše stališče glede projektnih obveznic kot splošni koncept, kar se tiče instrumenta za povezovanje Evrope in morda bi tukaj uporabili tudi zasebni kapital. Kandidat za komisarja. Mislim, da vsi potrebujemo komisarja, ki bo evropski minister za promet in ne samo nekdo, ki pripravlja mestne zemljevide in zemljevide na splošno. Imamo pravko z embargom Rusije, ne samo glede živil, temveč tudi glede prometa. Naši, naše letarske družbe imajo težave. In ne govorimo samo o kompenzacijah za proizvajalce hrane, govorimo tudi o prometnih kompenzacijah, odškodninah. Tudi to moramo omeniti v pogovorih znotraj komisije in z Rusijo. Francija je uvedla nekatera pravila, kar se tiče časa za počitek eh, voznikov. Boste to tudi upoštevali, se boste tega tudi lotili in eh, mimo grede všeč mi je vaš življenje pis. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa. Kar se tiče prvega vprašanja pravo ravnovesje v projektih TNT. Mislim, da se tukaj že strinjamo tudi v parlamentu, da bi morali imeti primarni seznam, kakšna je metodologija in kakšna je razdelitev sredstev. 80 odstotkov tega instrumenta za povezovanje Evrope bi moralo se lotevati čezmejnih težav in oskih grl, da bi torej ustvarili resnično pravo prometno mreže in ne tako razdobljenega, kot ga imamo sedaj. To je metodologija, ki je ključnega pomena za izbiro projektov. Kar se tiče projektnih obveznic, tukaj moram biti iskren. Kot še dejaven član komisije Barozo 2 moram priznati, da. sedaj več vemo o tem projektu in bi ga lahko bolje izvajali. Moramo pa najti tudi druga inovativna sredstva, kako bi lahko pritegnili več zasebnih naložb v infrastrukturo. Kar se tiče ruskega embarga, pa je to jasno vprašanje, o katerem bo govora v novem kolegiju in storil bom vse, kar bo moja moči, če me boste potrdili da bom o tem govoril o vsakem stiku z ruskimi partnerji. Andor Deli. Mikrofon. Se upravičujem. Hvala lepa, gospod Ševčovič. Eden od devetih koridorjev TNT je tudi Erin Donova. To je morda najpomembnejša povezava med Zahodom in Vzhodom v EU. Od Porenja prek Donave do Črnega morja. Poleg tega imamo tudi strategijo EU za podonavje. Cilj te je med drugim tudi to, da spodbujamo večmodalnost na cestah in na vodnih poteh. Vendar pa to ni pomembno samo za države članice, temveč tudi za sosednje države, kot je Srbija, Bosna in Hercegovina, Moldavija ali pa tudi Ukrajina. Kako nameravate zagotoviti kandidat za komisarja, da bo v teh ne EU državah v Evropi zadostno, na razpolago dovolj financ za razvoj teh kopenskih plovnih poti tudi tam. Uh, Hvala lepa za to vprašanje in za to, da ste spostavili pomen koridorja Ren-Donava. Da, to je res. Zahvaljujem pa se tudi za vprašanje, kar se tiče drugih držav, kot je Srbija, Moldavija, bi jih moram reči, da sem bil opogumljen, ko sem videl, kako so te države entuzijastične glede strategije o Podonavju. To je bil nov pristop, to je bila prva tako imenovana makrostrategija, ki je bila razvita za to regijo in videl sem privlačnost te makrostrategije. Zahvaljujoč pregleda komisije nad razmerami v državah članicah, v sosednjih državah lahko dosežete veliko večjo sinergijo pri različnih skladih in orodjih za financiranje. Tako je vse skupaj bolj celovito povezano in prinese več dodane vrednosti na evropski ravni. To je pristop, za katerega se bom zauzemal tudi v tem primeru. Kajti jasno je, da je naša ključna prednostna naloga dosega napredka in potem zaključek razvoja TNT. Vemo pa, da se ne moramo staviti na mejah Evropske unije. Pot moramo nadaljevati tudi v sosednjih državah. In veliko bolje bi bilo za podjetja in državljane Evropske unije, če bi to pozitivno znanje razširjali, če bi razširjali evropske aki, evropske standarde na to področje. Kaj ti, tako bi bili boljši sosedske odnose, to bi bilo dobro za podjetje in za državljane. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, sedaj pa Viki Majer. Uh, eh, konkret... Hvala lepa, predsednik. Tri vprašanja imam glede različnih tem. Najprej. Satelitski fiasko prejšnjega meseca. Nisem v odboru ITRE, vendar pa bi rada slišala, kakšne bodo posledice tega katastrofalnega lansiranja dveh satelitov in kako se boste v prihodnje temu izognili. Kaj ti to stane zelo veliko denarja. In potem, drugič, kako boste specifično zmanjšali birokracijo za prometni sektor. In tretjič, kako boste ravnali z rumenimi katoniki, ki jih bodo pokazali nacionalni parlamenti. Thank you. Thank you much, madam, for... Hvala lepa za vsa tri vprašanja, kar se tiče umestitve v orbito, o kateri sem govoril. Avgusta, to je zelo zapleteno področje in seveda je to zelo zapleten postopek. Seveda smo razočarani zaradi dejstva, da se je to zgodilo preliminarna dognanja, ki sem jih prebral, kažejo jasno, da so naši sateliti zelo dobri, da dobro delujejo in da je prišlo do tega, do česar je prišlo zaradi zadnjega delčka rakete, ki bi naj umestila satelit v orbito. In trenutno potekajo tehnične preiskave, zakaj se je to zgodilo, kako je bilo to možno in kako bi to lahko preprečili v prihodnje. Dokler ne bomo imeli jasnih dokazov, zato ne moremo nadrevati z lansiranjem satelitov, kajti kot ste dali, je to drago in želimo biti sto odstotni, da se kaj takega ne bo ponovilo. Augusta smo podpisali posebno pogodbo za Arjen 5 za naslednje lansiranje v naslednjih letih. Prednost je, da lahko Arjan nese štiri satelite. To je tudi evropski projekt zelo zanesljiv in pri uporabi nosilnih raket Arjan lahko morda, upam vsaj, nadoknadimo nekaj zamude pri umeščanju v orbito zaradi anomalije Sojuza. Kar se tiče birokracije, pa vam lahko zagotovim, da sem popolnoma resen glede tega. Uporabili bomo vsa orodja Refit, da bi pojasnili tam, kjer je zakonodajo potrebno pojasniti. In pripravljen sem sodelovati z vami, če boste imeli kakšne konkretne predloge, katero zakonodajo je potrebno spremeniti. Rumeni karton ima pa svoj postopek, tesno sem sodeloval pri tem vprašanju in tudi tukaj bo seveda potrebno spoštovati evropsko zakonodajo. Naslednji je bas A-code. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tukaj sem, gospod Ševčevič. Hvala za vse vaše odgovore do sedaj. Sedaj pa se moram dotakniti vaših eh, pisnih odgovorov na vprašanja v povezavi s trajnostnim prometom. Malce sem bil razočaran, ker eh, odgovori niso preveč konkretni, tako da vas bom prosil, da ste malce konkretnejši sedaj. Pa si pogledamo dve konkretni vprašanje. V svežnju 2030 za podnebje in uh, energetiko nimamo veliko prometa. V beli knjigi pa piše, da potrebujemo specifične Eh, orodja za promet po letu 2020. Kako boste rešili vprašanje standardov eh, za CO2 in pa kakovo zraka po letu 2020. Na to eh, letalstvo IKAO mora pripraviti globalni mehanizem, mehanizem za globalni trg po letu 2016. Kaj boste naredili za to, če vse postimo IKAO, potem ne bo nobenih rezultatov. Super. Najlepša hvala. Hvala, da ste mi pomagali, da bom lahko konkretiziral moje odgovore in hvala tudi za vaše ideje. Razmere po letu 2020. Glede ciljev bio, za biogoriva, mislim, da ste vi strokovnjak za to temo. Imamo rezultate za eh, prvo generacijo biogoriv, ki niso preveč eh, dobri. Mislim, da si moramo pogledati alternativne eh, vire, alternativna goriva, tehnologijo, ki se sedaj pojavlja in ki bo na voljo po letu 2020. Javni prevoz je bistvenega pomena za boj proti eh, onesnaževanju zraka v naših mestih. In ravno zato bi sam z veseljem podprl uporabo novih tehnologij, novih eh, tipov prometa in eh, prevoza tistih, ki so čisti, ki uporabljajo novo tehnologijo in ki so intermodalni. Na ta način bomo motivirali ljudi, da postijo osebne avtomobile doma. S tem bi lahko zmanjšali onesnaženost zraka in zmanjšali gnečo v naših mestih. Toliko o prvem delu vašega vprašanja. Sedaj pa vprašanje IK. Veste, kje smo v Evropski uniji oziroma kje smo v komisiji. Zaenkrat smo še vedno opazovalci, zato je eh, ta situacija zapletena. Veliko je odvisno od sodelovanja z državami članicami in od koordinacije njihovih politik in stališč, eh, ki so bistvenega pomena za spremanje odločitev na ravni IK sam bom uporabil vse svoje stike, ki jih imam eh, z evropskimi ministri za promet, zato da bomo poskrbeli za skupno stališče v IKAV. Srednje Matejs van Miltenburg. Hvala. Vprašanje v nizozemščini glede cestnega prometa. Če želimo zagotoviti pravično konkurenčnost v prometnem sektorju, moramo ustrezno izvajati zakonodajo. Zato ne smejo eh, skrbeti zgolj države članice, kot smo videli, to ni dobra odločitev. Prišlo je naprimer do prilagoditve eh, časa za vožnjo oziroma počitek. V Franciji, naprimer, počitek v tovornjaku ni pravi počitek, tem šoferjem grozijo eh, kazni v višini 30 tisoč evrov in tudi drug, drugačne kazni. V drugih delih Evrope pa je počitek v tovornjaku počitek. Kakšne ukrepe boste sprejeli kot eh, komisar za to, da bi zagotovili izvajanje zakonodaje, ki mora biti enako uporabljena v vseh državah članicah? Naj se navežem se na besede Eh, gospoda Rikeja, kaj boste naredili v povezavi z liberalizacijo kabotaže. Pač, eh, Najlepša hvala. Hvala za ta vprašanja. Mislim, da vsa vprašanja, ki jih zastavljate, kažejo, da imam prav, da potrebujemo poglobljen, celovit pregled trenutnega stanja. Vedeti moramo, kakšna zakonodaja obstaja, kako jo izvajamo, na to pa je treba eh, najprej pojasniti, razjasniti, poenostaviti in v proces vključiti socialne partnerje. Ugotoviti moramo, kako lahko skupaj delamo in kaj lahko skupaj dosežemo. spoštovati je treba socialne pravice v različnih prometnih sistemih. Če imamo skupna pravila, jih moramo tudi izvajati. Glede prakse, o kateri ste govorili, ki jo uporabljajo v Franciji, eh, enako velja za Belgijo, če se ne motim v nobenem zakonodajnem aktu nisem videl jasnih omejitev, čež da ne bi smeli počivati v vašem tovornjaku. Trenutno čakamo na pojasnila Francije in Belgije. Imamo tako imenovani pilotni projekt, v okviru katerega želimo razrešiti vprašanja, ki se nanašajo na eh, nenatančno izvajanje evropske zakonodaje. S tem eh, bomo poskušali najti spremljivo rešitev, rešitev, ki ne bo diskriminatorna in ki bo spoštovala obstoječo zakonodajo. Kozma Zvotovski. Naslednji je Kozma Zvotovski. Eh, ja Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod kandidat za komisarja, imam naslednje vprašanje glede gradnje cest. V moji državi je bilo zgrajenih veliko cest, ampak določeni deli cest niso bili povezani z drugimi. Avtocesta se je na neki točki končala, in to je nespremljivo. Infrastrukturni projekt je operativen zgolj, ko je dokončan 100 odstotno. A menite, da bi morali spremeniti način gradnje cest? Ceste je treba, po mojem mnenju, graditi od začetka do konca. Po vrsti. Cesta, ki še ni 100 odstotno dokončana, lahko vseeno služi eh, svojemu namenu, ker povezuje točko A s točko B. Much, uh, and... Najlepša hvala za to vprašanje. To ni težava zgolj na polskem. Nažalost imamo podobne težave v drugih državah članicah. Mislim, da do tega pogosto uh, pride nenadejano. Gre za javne razpise, kjer eh, določeni deležniki nasprotujejo odločitvi, eh, pripraviti je treba tudi dobro eh, študijo posameznega projekta. Se pa strinjam z vami, mislim, da je treba preferenčno obravnavati evropske projekte, še posebej na področju prometa. Poskrbeti moramo za to, da z določenim projektom izboljšamo stanje v celotni regiji, da ne zapletamo situacije, da nismo v hujših situacijah kot prej, da nimamo dela avtoceste, ki ni povezan z drugim delom, da to pa je nemogoče eh, nadaljevati pot na isti prometni povezavi, kar bi vozniki seveda pričakovali. To vodi eh, do izgub, do gneče, do okoljskih težav. Strinjam se z vami, mislim, da se je pomembno osredotočiti na projekte, ki so celoviti, ki dejansko izboljšajo infrastrukturo na celotnem področju in na katere evropski državljani in državljanke gledajo kot na nekaj, kar izboljša razmere v njihovi regiji. ta projekt mora biti nekaj, kar izboljša promet v določenem mestu ali pa eh, področju. Z tega vidika je dobro sodelovati z generalnim direktoratom Regio, z generalnim direktoratom MOV, tako da bomo lahko izboljšali projekte, tako kot ste dejali. Si, grazie. De Monte. Najlepša hvala. Dotaknila bi se rada vprašanja kabotaže dejali ste uvodoma, da je to dober sistem, da s tem preprečujemo promet, ki ne nosi nobenega blaga. Kaj lahko naredite? Govorili ste tudi o inovacijah, naprimer, bomo lahko z inovacijami izboljšali eh, to področje? Najlepša hvala. Mislim, da moramo rešiti to vprašanje. To je dejstvo. Predsednik našega odbora je z mano delil zgodbo o šoferjih, ki pokličejo policijo in jih prosijo, da jih ta ustavi, zato ker njihovi šefi od njih zahtevajo, da vozijo dlje in dlje in so tako nevarno sebi in drugim. Raje torej vidijo, da jih policija ustavi, da jih kaznuje in da lahko na ta način počivajo. To je nespremljivo. Če želimo razjasniti ta pravila, je treba vzpostaviti nekakšno kulturo spoštovanja pravil, tako bi temu rekel uh, sam. Spoštovati je treba obstoječa pravila, spoštovati je treba časovne omejitve, ki jih najdemo v evropski zakonodaji. Kabotaža je izjemno občutljivo vprašanje. Javnost na to gleda kot na temo, ki jo oblega socialni dumping le 2 odstotka blaga na cesti eh, prenašamo s pomočjo kabotaže. Ampak mislim, da moramo to vprašanje rešiti zaradi socialnih vidikov, pa tudi zaradi tega, ker je glede na to, da je kabotaža omejena eh, zgolj na vrnitev iz destinacije, da se lahko ustavite trikrat v sedmih dneh in zato uh, vsak četrti tovornjak vozi prazen. Potrebujemo celovit upogled v to področje, na to pa potrebujemo preprosta pravila, poštena pravila, ki bodo upoštevala tudi uh, okoljevarstvene zahteve. Potrebujemo pravila, ki jih bomo lahko razumeli in ki jih bomo lahko bolje izvajali. Similjano. Hvala lepa. Naslednje je Massimiliano Salini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospod Ševčovič. Tukaj sem. Na začetku ste govorili o Evropskem sistemu za upravljanje železniškim prometom ta sistem naj bi združil evropske železnice. Pridobili naj bi z interoperabilnostjo eh, na čezmeni ravni. Na tehnični strani imamo še vedno veliko izzivov zaradi tehničnih eh, specifikacij tega sistema. Imam dve vprašanji. Prvič, se strinjati, da je treba podpreti nove korake, ki bi vodili k stabilizaciji eh, sistema, k ustreznemu izvajanju sistema. Drugič boste zagotovili, da bo Evropska agencija za železnice skrbela za izdajanje dovoljen za eh, opremo v povezavi s sistemom. Hvala. Mislim, da ste izpostavili zelo pomembno temo, ki je bistvena za prihodnost železniške industrije. Sistem RTMS je napreden, tako ga ocenjujejo strokovnjaki, je najsodobnejši signalizacijski sistem, ko ga bomo začeli uporabljati, bomo lahko imeli več vlakov, več potnikov, več blaga pa tudi varnejši promet na naših tirih. Ta sistem je bil razvit, še vedno pa pogrešamo hitrejše izvajanje, hitrejšo uporabo sistema. Mislim, da potrebujemo menedžerja za izvajanje sistema, ki bo spodbudil in spodbujal k uporabi sistema na vseh železnicah. Sistem potrebujemo, še posebej, ko prečkamo meje, ko gremo iz ene v drugo državo. Če bi ta sistem že uporabljali, bi se lahko izognili nekaterim tragičnim nesrečam, ki smo jih doživeli v zadnjem letu. Sistem je boljši in varnejši, to je dejstvo. Mislim, da bi morala biti era odgovorna za eh, tovornjake, za dovoljenja, kar se tiče voznega parka, pa tudi za ustrezno uporabo sistema e RTMS sam bi šel še korak dlje. ERA bi morala skrbeti tudi za tehnično specifikacijo rezervnih delov za vozni park. Ja, še enkrat Peter Lundgren. Eh, ja, Najlepša hvala. Veseli me, da ste imeli navadno službo enkrat v preteklosti in prosim vas, da ne pozabite, kako je živeti. Uh, z normalno plačo, ker je to realnost večine ljudi v Evropi. Glede kabotaže, sam imam 30 eh, let izkušen kot šofer, veliko sem vozil tudi v tujini. Včasih smo imeli dogovore s prevozniki. S kabotažo pa odpiramo eh, vrata negativcem. Služimo na račun tistih, ki delajo za prgišče evrov. Na to je tukaj še vprašanje ponarejenih vozniških dovoljen. Za 400 evrov lahko grete na spletno stran, dobite digitalno eh, vozniško dovoljenje, potni list in določite lahko celo, katere tipe vozil lahko vodite. Pridobite lahko sed, sedem takšnih dovoljen in vozite 24 ur na dan sedem dni na teden. Nobenega nadzora ni na tem. To je vedno večja težava, ker bi morali imeti mednarodni registr, če želimo izvajati eh, čezmejne prevozne storitve. Registrirati bi se morali pri policiji ali pri kakšni drug, drugačni organizaciji in policija bi na to preverila, če je vse v redu. Nacionalne Eh, policijske oblasti bi imele ta priložnost, da preverijo, če je neko dovoljenje pravo ali ponarejeno. No, vem, kaj je želel kolega povedati. Vem, da niste tako mislili delo šoferjev je izjemno težko delo. In mislim, da niso vsi eh, šoferji, ki se ukvarjajo s kabotažo, negativci. Zgolj prenašajo blago iz ene države v drugo državo, vračajo se domov in na to poskušajo eh, napolniti tovornjak, tako da ta ne vozi prazen. Glede zlorab sistema pa se popolnoma strinjam z vami ta vprašanja moramo rešiti. Seveda pa se moramo vprašati, kaj lahko naredimo na evropski ravni. Že večkrat sem povedal, da sem pripravljen uh, razjasniti in poenostaviti pravila, tako da jih bomo lahko laže izvajati. Ampak izvajanje je nekaj, za kar morajo poskrbeti nacionalne oblasti, ker imajo za to pristojnost. Lepa Jill Evans. Um, Hvala lepa. Želela sem poprašati o področjih, kjer imamo specifične značilnosti recimo otoški predeli, gorovje, obala. Tu je nekaj, kar je precej posebno. Gre za gospodarsko občutljivo moče. Sama zastopam Wales in tam ni TNT koridorjev. Imamo pa zelo pomembne povezave z Irsko in res potrebujemo naložbe za to, da bi posodobili železniške povezave. Prej ste že omenili, da Promet zadeva vsakogar, ampak prometna politika lahko tudi sključi državljane. Kako boste poskrbeli za to, da bomo imeli primirne naložbe in podporo za takšna obrobna, težko dostopna območja, kjer pa potrebujemo naložbe za turizem in zaradi drugih razlogov? Hvala lepa. Ja, to je seveda. Zelo pomembno in zelo problematično vprašanje ob enem. Razumem, o čem govorite, strinjam se, takšen promet je zelo pomemben, treba je seveda povezati gospodarstvo, mesta, regije, regije v narodne mednarodne omrežja. Ampak istočasno, če govorimo o evropskih politikah in evropskem proračunu, moram reči, da je žal proračun premajhen, da bi zajel vse potrebe. Zato je prišlo do potrebe, da se moramo res osredotočiti na transevropsko mrežje, da se moramo osredotočiti na vrzeli, oska grla in tista področja, ki povzročajo veliko nelogodja, ki počasnuje gospodarski razvoj v Evropi. Torej, v tem primeru Walesa. In tako da, če tega ni bilo na seznamu TNT, je potem zelo težko najti rešitev za financiranje specifičnih programov v Walesu, kajti sprejeta pravila so osredotočena na rabo finančnih virov za prioritete v okviru TNT. Teze. Sedaj pa Malteza. Gospod kandidat za komisarja, prej niste imeli dovolj časa, zato da bi odgovorili na vprašanje, kar ima deli zelenih glede hitre železniške povezave med Turinom in Lijonom mislim, da gre za prav sramotno rabo javnih sredstev. Komisija se je marca 2014 odločila, da bo zmanjšala financiranje za več kot tretjino. Leta 2008 je bila sprejeta odločitev, potem so se stroški povečali, leto pozneje finančna situacija v Franciji in Italiji se seveda ni izboljšala. Potem so se pojavili dvomi glede gospodarske vzdržnosti, okoljski posledic zlasti glede drugega železniškega predora. Vse to se je potem povečalo. Na vas nekaj vprašam, ali ni napočil čas za to, da gre ta projekt v novo fazo, ker se upoštevajo tudi stroškovno učinkoviti vidiki na področju gospodarstva. Mogoče potrebujemo neodvisno študijo, preden imate razpis. Tako bi lahko uporabili sredstva na veliko bolj učinkovit način za projekte v Evropi. For... Hvala lepa za to vprašanje, kajte vidim, da je to eno izmed perečih vprašanj v Italiji, v Franciji, pa tudi v Evropskem parlamentu. Tu moram ponovno reči, da je bil seznam projektov že sprejet, tako da je to zame evropska zakonodaja in to moram spoštovati. Prav tako moram spoštovati to, kar vam lahko obljubim. Če govorimo o konstrukciji teh projektov, je treba spoštovati tudi druge dele evropske zakonodaje. Torej imamo primerno posvetovanje z javnostjo, imamo okoljske standarde, ki jih je treba spoštovati in to so elementi, ki so del sprejemanja odločitev. Predan so takšni projekti potrjeni in to mora biti skladno z evropsko zakonodajo razumeti morate, da če bi sedaj začeli drobiti seznam TNT, bi res odprli Pandorino skrinico. In mogoče potem te skrinice pozneje ne bi mogli več zapreti. Tako da je zame res pomembno to, kar je bilo sprejeto v tem parlamentu, na svetu in sedaj se moramo osredotočiti na izvajanje in izvrševanje, ker moramo spoštovati vse druge vidike evropske zakonodaje tako da bomo poskrbeli za to, da bodo vsi standardi skupaj s vsemi specifikami poštevani in spoštovani. Pavel Terička. Uh, Gospod komisar, dobro večer. Ponoma podpiram to, kar ste rekli, glede izvajanja načel in tu je tudi to načelo uporabi ali izgubi. In seveda je treba to izvajati. Ustrajal bi na tem. Slišali smo že vprašanje o plačevanju cestnin v Nemčiji. Mislim, da je to res na mestu. V 50. letih prejšnjega stoletja smo govorili o ustvarjanju evropskega območja, pa tega še vedno nimamo. Imamo nacionalne interese, ki so pomembnejši od evropskih ambicij interesov. Ne vem, če sem razumel, ali boste ponovno zagnali to razpravo o internalizaciji zvanih stroškov ali ne. Ne vem, če lahko to osvetlite. In druga, omenjali ste spoštovanje nediskriminacije. Vsi vemo, kakšne izjave prihajajo iz Nemčije. Gre za neko obravičevanje plačevanja cestnin. Ja, to me ne moti, ampak rad bi se izognil skriti kompensaciji, kajti tudi to bi pomenilo izkrivljanje notranjega trga. Pa še kratek komentar, omenili ste zakonodajo. Res je, imamo eno priporočilo, ki bi vam ga dal, če smem. Ko Imamo zakonodajo, ki poveča upravno breme. Vedno lahko nekaj storimo, da bi tudi zmanjšali to breme. Lahko zmanjšamo birokracijo, kajti to je tako zelo pomembno za oživitev našega gospodarstva. Hvala lepa. No, prepričan sem, da če bom deležen vaše podpore, bom seveda pod hudim pregledom, če bomo govorili o izvajanju pravila uporabi ali izgubi. Mislim, da bo to zelo pomembno pri izvajanju te zakonodaje, kaj ti finančni viri so omejeni, načrti so zelo pomembni, število projektov je zelo veliko, tako da moramo prepričati države članice, da uporabijo finančna sredstva na voljo ali pa se morate soočiti z možnostjo izgube tih virov. Seveda se bom potrudil za to, da bi ta pravila tudi izvedel. Zdaj pa ta situacija glede cesnine v Nemčiji. Vesel sem, ker imamo sedaj to razpravo v Nemčiji glede internalizacije zunanih stroškov, ker je Nemčija še vedno ena izmed držav, ki ima visoko kakovostno infrastrukturo. Ampak tudi v državi, kot je Nemčija, vidimo, da nekatere avtoceste niso vzdrževane, tudi nekateri mostovine in vesel sem, da smo načeli to razpravo o tem, kako bi lahko tudi v Nemčiji internalizirali zunanje stroške z rabo cestne infrastrukture. Kot sem rekel, ti dve načeli sta bistvena pomena. Onesnaževalci plačajo, to je prvo načelo, drugo načelo pa je načelo nediskriminacije. In seveda bo to zelo jasno ko bom videl natančno dikcijo predlaganega prava nemške vlade. Ampak lahko pa vam zagotovim, da sta ti dve načeli zame bistvenega pomena. Robert Zile. Hvala, gospod Ševčovič, za vaše odgovore. No, izpostavil bi, da je bilo zelo lepo govoriti po kolegu, ki se je pravkar oglasil, ker je tako dolgo vodil bajske projekte in verjetno je tu še nekaj drugih podpornikov tega projekta v tem odboru. Ampak običajno lahko rečem, da imamo v EKR tudi zelo pomembne britanske konzervativce in ta teden so zaposleni zaradi lasne konference in zato bi vam zastavil vprašanje. Verjetno to najlažje vprašanje britanske kolegice Jackie Foster glede enotnega evropskega neba države članice niso mogle izvesti funkcionalnih blokov zračnega prostora na primeren način. Kako bo s tem projektom notnega evropskega neba? Kako boste poskrbeli za hitrejše izvajanje tega projekta v državah članicah? To je najlažje vprašanje. No, lahko si predstavljam in res hvala za to lahko vprašanje. No, glede tega vprašanja. vsi tu, ki imajo v mislih pozitivno prihodnost evropske letalske industrije, morajo biti precej razočarani zaradi napredka, ki smo ga dosegli pri projektu Enotno evropsko nebo. Skušali smo izboljšati situacijo preko FABO, funkcionalnih blokov zračnega prostora, kjer bi razdelili devet evropskih ozemljskih elementov, In to ne bi bila najbolj idealna rešitev, ampak ustvarili bi vsaj boljše možnosti za to, da bi imeli krajše poti, imeli bi več neposrednih letov, prihranili bi na času, zmanjšali bi CO2 emisije pri letih in s tem bi privrčevali 5 milijard evrov na leto. Kot sem rekel, doslej je napredek omejen. Prinesel je razočaranje, zato bi predlagal dvoje. Najprej, da bi veliko bolje uporabili merila delovanja. Pri funkcionalnih blokih bi morali predlagati, da je treba delovanje uskladiti s temi merili. Kako vam je uspelo skrajšati lete? Ali ste zmanjšali CO2 emisije? Kolikšne meri ste izboljšali učinkovitost letov funkcionalnih blokov? In potem je to treba primerjati kajti na tak način bi lahko imeli zdravo konkurenco. Če bi en fab bil boljši kot drug, potem bi videli, koliko denarja smo izgubili pri enem funkcionalnem bloku, koliko smo prihranili pri drugem. In če bi potem videli, da prihaja do doslednega zanemarjanja pri uvajanju sistema funkcionalnih blokov, potem bi morali sprožiti postopke kršitve in drugih pravnih sredstev. Ne bi bilo druge rešitve, kajti sicer ne bo napredka na tem področju. Vsaj ne na tako hiter način, kot bi si želeli. Hvala. Uj, hej. Istvan Huihe. Šovičur, Itvaljok. Hvala, gospod Ševčovič, tu pred vami sem. Kot podpredsednik tem odboru, kot uh, zadnji govorec skupine socialistov in demokratov, bi po skoraj da treh urah tega maratonskega zaslišanja rad rekel, da smo vedno vedeli, da ste čudovit diplomat, to lahko vidimo iz vašega življenjepisa, ampak ste tudi zelo dobro pripravljeni za pogovore v prometnem sektorju. Ste zelo navdušeni na tem področjem. Videl sem vaše pisne odgovore in imam vprašanja. Imel sem vprašanje, ampak ste že odgovorili na to. Torej, čas je, da se sprostite pozabimo na promet povedami naslednje. V prihodnih letih me zanima, kako bo s sosedami vaše države, kajte tudi sem prihajam iz te regije. Kakšna bo prihodnost Evrope v prometnem sektorju, v našem odboru, kaj lahko storimo, da najbolj pomagamo Evropi v prihodnih letih? Hvala, hvala lepa za to filozofsko vprašanje. No, kot veste, sem po naravi optimist in vedno menim, da je prihodnost svetla. V zadnjih petih letih smo preživeli zelo hudo obdobje Evropi. Veliko smo pretrpeli in pogosto smo bili celo na robu propada evropske integracije, ampak še vedno ko smo se s predsedujočim pogovarjali o tem, kako je bilo pred 25 leti in kje smo danes, gre za zgodovinske razvoje, gre za zgodovinski napredek. Sicer smo imeli krizo v zadnjih letih, ampak mislim, da nismo še posebej ocenili, kako zelo se je Evropa spremenila, kako zelo smo se razvili in to moramo res ceniti. In jaz sem odraščal v Bratislavi za železno zaveso in kot, če bi kot najstnik pomislil, da nikoli ne bo mogel prečkati meje in iti v Avstrijo, ne da bi se ustavil na meji, ne vem, to je zame še vedno čudež. Res. In kaj je čudovito? Naši otroci pa to jemljajo za samoumevno, za njih je to posebno normalno. Zakaj smo tako veseli? Ja, seveda ni meja, to je za njih posebno običajno. Ni mejnih nadzorov in to je čudovito in tako tudi mora biti. Mislim, da moramo storiti isto v prometnem sektorju. Ta odbor ima zadostno motivacijo za to delo in vem, da imamo v tem odboru veliko strokovnjakov, ki so celo kariero delali v prometnem sektorju. Srečal sem se s številnimi kolegi. Vem, kako zelo proevropski ste, kako želite delati na tem, da bi res imeli enotno evropsko območje brez meja brez preverjanja, brez zamud, brez protekcionizma, zato da bi imeli eno Evropo za promet. Hvala. Kljub temu pa še zadnje vprašanje. To je gospa Vukačevska. Eh, Hvala šla bom kar na osrčje vprašanja. Kandidat za komisarja je odgovoril šrpno na številno vprašanje, ampak zanima me, kako ocenjujete situacijo pri kapotaži danes. Kaj lahko storimo za to, da bi trg rastel? Kako lahko izrabimo potencijal na trgu? Kako lahko izboljšamo zmogljivosti? Vprašati se moramo, kako uspešno izvajati pravila Evropske komisije. Ali menite, da bi morala Evropska komisija dati podporo tistim prevoznim podjetjem, ki so zgubila veliko pri teh priložnostih z Rusijo, recimo, ali na splošno v vzhodni Evropi zaradi prepovedi pri uvozu sadja in zelenjave v Rusijo. Hvala. Thank you very much. As... Hvala lepa, kot sem predlagal in že rekel. Vprašanje o kabotaži je socialno zelo občutljivo vprašanje. Kljub temu, da imamo le dva odstotka tovora, ki se prevaža v okviru kabotaže, poenostaviti in pojasniti moramo pravila. Upam, da bomo s tem ponovno vnesli občutek socialne varnosti med tovornjakarje. S tem bi izboljšali to, kar je zelo pomembno. In tu gre za izvrševanje pravil. To morajo izvajati nacionalni organi. Mislim, da lahko tudi bolje porabimo novo tehnologijo. Tudi zamirjene spoštovanje pravil. Recimo, tu imamo digitalne tahografe, imamo nove tehnologije, ki bi jih razvijali tudi zredi novih navigacijskih sistemov, novih potencijalov pri izrabi satelitov, ki jih potrebujemo v Evropi. In ko bo Evropa vodilna na področju logistike, lahko uporabimo znanje, ki ga imamo v različnih državah članicah, da bi videli, kako bolje načrtovati ravnanje s tovorom, prevoz, načrtovanje pri integracije logistike v ta intermodalen način prevoza. To je nov način, ki ga oblikujemo v Evropi in s tem lahko preprečimo zgubo sredstev, ko vidimo, da imamo četrtino tovornjakov, ki vozijo prazni. Potem, kar, ko vidimo situacijo v centralnih mejah, to seveda ni spremljivo, jasno je, da bo naslednja komisija obravnavala ta vprašanja zelo resno, skala bo rešitve z ruskimi organi, kajti naši delavci v cestnem prometu ne smejo trpeti zaradi sporov med Evropsko unijo in Rusijo. 38 vprašanj in odgovorov, sklopov, vprašanj in odgovorov je bilo, sedaj pa ima kandidat za komisarja še pet minut časa za zaključno besedo. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Resnično bi se rad zahvalil vsem poslankam in poslancem za vsa vprašanja. Mislim, da sta tako odbor Tran kot odbor ITRE zelo odločna, odločna, kar se tiče strokovnega znanja, kar se tiče predanosti Evropi in kar se tiče tega, da govorita o pravih izzivih za evropske državljane. Večina izmed vas je že delala prej na prometnem področju, nekdani ministri za promet, nekdani člani komisije, ki so bili pristojni za to področje, ali pa ste zelo dejavni poslanci v Evropskem parlamentu, ki se ukvarjajo s prometnimi vprašanji že vrsto let. Mislim, da je to dobra novica za evropske državljane, kajti na področju prometa in vesolja bo naslednjih pet let ključnega pomena mislim, da lahko to navežem na vprašanje gospoda Uhelja. Spraševal je po tem, kako vidim prihodnost Evrope in prihodnost prometa. Naj povem, kako mislim, da boste sodeli v komisiji čez pet, pet let. Mislim, da bo merilo zelo enostavno. Ali nam je uspelo spet zagnati rast, ali smo uspeli ustvariti nova delovna mesta, smo pripravili Evropo za konkurenco v tem globalnem svetu in ali nam je uspelo na naš evropski način. To pomeni, okolju prijazno, trajnostno, z visokimi socialnimi standardi. Menim, da ne bo odgovorov, enostavnih odgovorov na ta vprašanja, kajti vsak državljan bo pač sodil sam glede na to, kaj bomo storili v teh petih letih. Mislim pa, da imamo v Evropi vse prave sestavine, da nam uspe. Z vami, naših skupnih prizadevanjih, lahko resnično kaj spremenimo. Z veliko izmed vami sem sodeloval tudi v trenutnem mandatu in veste, da zagovarjam tesno sodelovanje med Evropskim parlamentom in komisijo. Zato, da bi resnično dobro upravili naše delo. V prejšnjem mandatu sem tesno sodeloval z AFKOM, Jurijem in konferenco predsednikov odborov in pripravljen sem na enako tesno strukturirano sodelovanje z obema odboroma. Veliko je potrebno postoriti. Mislim, da je skupni dnevni red zelo natrpan, izzivi so veliki vendar pa menim, da imamo v Evropi potencial za to, da se s temi izzivi soočimo. Če mi boste dali svojo podporo, bom z velikim zadovoljstvom to raziskal skupaj z vami. Hvala lepa. Ja, Tako, s to izjavo končujemo današnje zaslišanje. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, vsem poslancem in poslankam za zelo vsebinska vprašanja, ki so se dotikala zelo veliko prometnih področji in tudi področja upravljanja vesolja. Zahvaljujem se Ševčoviču za odgovore in stališča. Naj opomnim, podpredsednike in koordinatorje, da bo jutri zjutraj sestanek glede ocene tega zaslišanja ob, ob 9.30 v ASP 1G2. To bo za zaprtimi vrati. Za zaključek bi se rad zahvalil, zahvalil Tomačem za odlično delo in za nekoliko zamude. Hvala za potrpljenje. Sie merken, die Arbeit wird gewürdigt für diese. Vidite, cenimo vaše delo za ta večerni sestanek. Vsem želim prijeten večer, konec sestanka. Hvala lepa.